predsednika sveta EU Mira Topolaneka, da nam spregovori in najprej ga prisrčno pozdravljam parlamentu. Prisrčno dobrodošli, gospod predsednik vlade. Razen tega pred, pozdravljam predsednika Evropske komisije, gospoda Baroza. Kolegice in kolegi, vsi vemo, da je predsedstvo poseben izziv. In vem, da uh, je za gospoda Topolaneka uh, zelo pomembno, da je sedaj predstavnik Evropske unije, potem, ko ima tudi izkušnje z drugačnimi sistemi v preteklosti. Po Sloveniji je to drugo predsedstvo, uh, držav članic, ki so se Evropski uniji pridružile po 1. maju 2004. V imenu vseh vam želim povedati, da ima češko predsedstvo vso našo podporo in da bomo storili vse, da bo češko predsedstvo v težkih časih uspešno za Evropsko unijo. In na tej osnovi vas prosim, gospod predsednik sveta, gospod predsednik vlade Topolanek, da spregovorite Evropskemu parlamentu in še enkrat prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu. Vážené paní poslankyně, va... spoštované gospe in gospodje, poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta, spoštovani predsednik komisije. Danes sem prvič pred vami kot predsednik sveta. Češka republika je prevzela vodstvo Evropske unije od Francije in to je za nas več kot samo simbolično. Francija je odigrala pomembno vlogo pri rojstvu sodobne češke države. Na francoskem dvoru je naš največji kralj Karl IV. doraščal in v sor, na os, Novi Sorbon je tudi v Pragi ustanovil eno najpomembnejših izobraževalnih ustanov. S Francijo nas povezuje veliko, na eni strani naše nacionalne stremljanja, na drugi strani pa tudi spodbujanje temeljnih in univerzalnih evropskih vrednot. Ni bilo lahko na Češkem ustanoviti univerze, ki bi jo bilo mogoče primerjati s Sorbono. In ravno tako težko je, voditi predsedstvo Evropske unije za Francijo. Vidim samo eno možnost, kako bomo to lahko storili v dostojanstvu. Ni bil slučaj, da je simbol za našo povezanost s Francijo in Evropo, eh, da sem izbral eh, cesarja iz srednjega veka pri svoji politiki. Cesar eh, Karl IV. ni zastopal samo čeških interesov, temveč moral je eh, povezati zelo raznoliko cesarstvo in zastopati to cesarstvo. In Eh, Evropska unija nekako tudi navezuje na ta univerzalizem iz srednjega veka, predvsem s tem, da imamo skupni moralni kodeks in skupno pravno podlago, ki imajo prednost pred lokalnimi interesi. Govorimo tudi o drugi Evropski uniji, o birokratski, tehnokratski uniji brez duše. Jaz osebno sem prepričan in verjamem v to prvo Evropo, v Evropo svobode, pravic, idej in pravil. V tem univerzumu vrednot, kjer je eh, pravo nad eh, posameznikom, v tem eh, ne igra vloge velikost neke države, temveč vsi sledimo skupni ideji. Naloga države, ki predseduje, ni ta, da iz do, torej, da uresničuje svoje interese, temveč da vodi skupnost. Zato danes ne govor, vam ne govorim kot eh, predsednik Češke vlade, temveč kot predsednik Sveta Evropske unije. V naslednjih šestih mesecih ne bom zastopal svojih lastnih idej in tudi ne idej naše vlade, temveč poskusil bom doseči soglasje med 27 državami članicami, ki so Evropska unija. Ne morem si predstavljati, da bi ravnal drugače v naslednjih šestih mesecih. Kot neposredno izvršitev izvoljeni člani Evropskega parlamenta, imate seveda pravico mi postavljati vprašanja. In če vas zanima osebno, moje osebno mnenje, vam seveda lahko eh, predstavim tudi češko stališče, ampak to se mi v tem trenutku ne zdi tako pomembno. Evropski svet naj zastopa vse interese in razen tega naj bi bil tudi medsebojni nadzor. Uh, želimo najti skupen kompromis ki je zanimiv za vse in v tej smeri bom deloval v naslednjih šestih mesecih za Češke. Češke se reče, da smo vedno nezadovoljni, da smo nergači, katerih naj se drugi bojijo, da smo narod huzitov, narod, ki postavlja nacionalne interese nad vse ostalo. Jaz se ne strinjam s to vrstno kritiko. Tako kot naš prvi predsednik Masaryk sem prepričan, da češko vprašanje evropsko vprašanje in da smo ga razvijali zmeraj v panevropskem kontekstu, v soglasju z evropskimi vrednotami in tudi v povezavi z dogajanjem. Drugot Masarik je že pred sto leti v drugi izdaji češkega vprašanja zapisal, da je nacionalni literarni jezikovni razvoj češkega naroda povezan z razvojem vseh evropskih narodov. Torej, naša renesansa ni bila tako, iz, tako izolirana in izredna, kot se ponavadi povdarja, temveč to ni bila nobena izje, izjema v panevropskem razvoju. In te besede veljajo še danes. Evropska unija in vse individualne države iščejo nov obraz za Evropo, nov obraz, novo podobo, kjer bi se zrcalile tradicionalne evropske vrednote in podoba in obraz, ki eh, pogumno gleda v eh, prihodnost in eh, ki je v soglasju z geslom enotnost v raznolikosti. Tako kot v 19. stoletju se Čehi udeležujo kot mlada nacija v tej razpravi obenem pa smo seveda tudi eh, dolgo že član eh, te evropske družine. V naslednjih šestih mesecih bomo imeli čas in tudi možnost, eh, da bodo sedem sledila tudi dejanja. Pet let je minilo od največje širitve Evropske unije leta 2004. Ta širitev je bila simbolična za proces povezovanja celotne evropske celine. In to leto proslavljamo tudi 20-letnico paca železne zavese, ki je bivšemu sovjetskemu bloku dajala možnost, eh, da se povrne v svobodo in demokracijo. Leta 2009 eh, bomo bo Eh, slavil parlament 30. Eh, obletnico obstoja. Evropski parlament je neposredno izvoljen in Evropski parlament je od vseh inštitucij demokratično najbolj legitimirana organizacija, ker je pač ne, neposredno izvoljen in v času demokratičnih primankljajev so uh, vedno znova izboljševali in tudi povečevali pristojnosti. Um, um, Evropskega parlamenta, razen tega proslavljamo tudi obletnico obstoja NATO, ki je pomemben člen za transatlantske odnose. NATO je tudi vezni povezovalni člen in eh, izraz tega, da na obeh stranih Atlantika delimo iste vrednote. 2000 let, pa, 2009 ni samo leto pomembnih obletnic, temveč smo pred eh, velikimi in pomembnimi izzivi. Eh, Eh, na eni strani imamo še nerešen konflikt v Gruziji in na drugi strani eskalacijo napetosti v Bližnjem vzhodu, razen tega gre za eh, varnost energetske oskrbe. Tako kot francosko predsedstvo moramo ob načrtovanih nalogah imeti možnost, da se soočamo tudi z novimi iz, nepričakovanimi izzivami, izzivi in na, mm, eh, tudi druga presenečenja niso izključena torej kot država, ki predseduje, moramo seveda upoštevati eh, eh, dolgoročno agendo EU in na to nimamo vpliva, vendar je naša naloga, da izpostavimo prednostne naloge, prioritete in ti naj ne zrcalijo samo čeških interesov, temveč interese vseh evropskih držav in uh, smeri. Uh, iskali smo konsens, soglasje, nismo hoteli sprejeti enoglasnih eh, oziroma enostranskih rešitev. Seveda s temi prioritetami ne zadovoljujemo vseh, vendar sem prepričan, da bo vsak v našem programu našel nekaj, s čimer se lahko identificira. Želim vam povedati, da nam evropsko predsedstvo seveda odpira možnost, da vam pokažemo, kako želimo prispevati svojim specifičnim znanjem k razvoju Evrope. Na eni strani je tako, da smo kot nekdanja država vzhodnega bloka, da vemo, kako pomembna je eh, varna energetska oskrba, še posebej pri zemeljskem plinu. Torej pomembno je, da smo neodvisni od energije določenih držav. Razen tega iščemo eh, neod, eh, eh, neodvisno zunanjo politiko. Naša moralna dožnost je, da povečamo in izboljšamo sodelovanje s tistimi državami, ki še niso članice Evropske unije. Tako kot se je Francija zauzela za sredozemski prostor, se želimo zauzeti za izboljšanje odnosov s shodnimi partnerji. Druga Izkušnja, ki jo želim omeniti, je izkušnja eh, z eh, bančnim sektorjem, s krizo eh, na bančnem sektorju v 90-ih let. Z našimi strokovnjaki lahko prispevamo k razpravi za reševanje sedanje krize. Naš bančni sektor smo stabilizirali v 90-ih letih in smo ena od redkih držav, ki ji ni bilo treba investirati denarja v podporo bančnega sektorja sedaj z našim znanjem želimo prispevati k evropskemu razvoju. In eh, mnenja smo, da imamo dovolj izkušenj za to. Eh, geslo eh, našega predsedstva je Evropa brez meja in k temu želim dodati še, da naj bi to bila Evropa pravil. Smo v težki situaciji in prepričani smo, da samo Evropa, ki izkoristi svoj človeški kulturni potencial v celoti, Eh, samo taka Evropa bo uspešna v globalni tekmi in to velja še posebej za današnji čas, da bi lahko v celoti razvijali in izkoristili ta naš potencial, moramo uh, odpraviti notranje ovire. Pri tem mislim tudi na ovire za popolno uresničitev štirih svobod, naprimer pomankanje povezav v energetskih omrežjih, kar Eh, preprečuje večjo energetsko varnost. In mislim tudi na poglobitev eh, notranjega trga eh, energije. S to krepitvijo Evrope brez meja moramo prispevati tudi k Eh, večjemu preprečevanju nezakonitih dejavnosti, naprimer pri nezakonitih migracijah in tudi pri, eh, kar zadeva eh, intelektualno lastnino in kršitve v zvezi s tem. Češka republika bo se osredotočila predvsem na tri področja v naslednjih šestih mesecih. Ja, mislim tu na gospodarstvo, na energijo in Evropsko unijo v svetu. Eh, v češkem jeziku je to izraženo s trimi EI. Eh, na začetku so mm, se leta se je to spremenilo v geje, eh, torej plin, gas in gaza, dva geja in to je pravzaprav um, velika obremenitev za nekoga, ki uh, z reševanjem teh konfliktov nima toliko izkušenj. Želim vam vas opozoriti na naše uspehe. Danes je 14. januar, dva tedna smo na čelu Evropskega sveta. V tem času smo našli rešitev za kompleksen problem, uh, glede na uh, ruske dobave zemeljskega plina in um, sodelovali smo v pogajanjih med Ukrajino in Rusijo in bili smo tudi del evropske delegacije, ki je potovala bliž, na bližnji vzhod in tam dosegla prve uspehe pri vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za gazo. Doma imamo težavn politični položaj, želimo ponovno uh, Eh, oblikovati, spostaviti eh, vlado in opozicija eh, že nekaj časa brutalno napada vlado in poskuša ovirati, nas ovirati v predsedovanju Evropski uniji. Iz tega razloga vam lahko povem, da bo Češka republika poskusila storiti vse, da se premagajo te ovire tudi doma. Sedaj pa eh, nekaj konkretnega o naših nalogah in ciljih za Evropsko unijo. Češka, češko predsedstvo želi resolucijo eh, G20 iz leta 2008 in tudi Evropskega sveta iz leta 2008. Evropska unija se ne, ne sme zapirati svetu, temveč mora poskusiti eh, Eh, ostati odprta v največji miri do svetovnega gospodarstva. In s tem eh, želim opozoriti na besede Josefa Dola z eh, Evropske ljudske stranke. Sedanja kriza ni poraz kapitalizma, temveč je rezultat političnih napak in pomankanja nadzora nad finančnimi trgi. E, prioritarna agenda je e, previrba direktive o e, um, finančnem nadzoru in o regulativi, predvsem tudi kar zadeva agencije za rating in gre tudi za direktivo o elektronskem finančnem trgu. Pri tem želimo tudi zagotoviti, da bomo pravočasno uresničili načrte sveta za finance in za ekonomijo. Pred tem moramo seveda analizirati možnosti, ki jih daje sedanja zakonodaja in eh, paziti, da v celoti izpolnjujemo obstoječa pravila. Samo gospodarsko močna in vplivna Evropska unija eh, lahko rešuje pomembna vprašanja. Zato moramo povdariti, eh, pomen izvajanja Lizbonske strategije in sem sodijo tudi instrumenti za srednje in dolgoročne strukturne reforme. Skupna kmetijska politika je del tega, potrebujemo enake pogoje za vse države članice, predvsem pri neposrednih plačilih in pri tem mislim na višino plačil in na sistem plačil torej eh, moramo odpraviti zgodovinske razlike, predvsem, če upoštevamo raznolikost kmetistov Evropske unije. Češka republika želi upoštevati to razsežnost pri razpravi o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2013. Razen tega moramo paziti na to, da krpimo konkurenčnost Evropske unije. Sem sodi seveda uresničevanje vseh štirih svobod, na katerem temelji Evropska unija, vendar mislim tudi na peto svobodo, eh, svobodo pretoka znanja. In to me vrača na eh, univerzalizem srednjega veka, o katerem sem govoril v uvodu. Pomemben dejavnik za izboljšanje konkurenčnosti je izboljšanje kakovosti regulative potem eh, tudi znižanje bremena regulative predvsem za manjša in srednje velika podjetja pri zunanji trgovini gre za ponovno oživitev pogajanj v okviru svetovne trgovinske organizacije. Veliko, zelo pomemben se nam zdi uspešen zaključek eh, razvojne agende iz duhe. Če bi se pogajanja prekinila, potem bomo razmislili o možnih trgovinskih instrumentih in poskusili bomo v okviru drugih agent STU ponovno uživiti to, eh, ta pogajanja. Ko gre za investicije v izobraževanje in raziskave, želim opozoriti na besede Martina Šulca iz eh, socialno-demokratskih eh, političnih skupin. Evropa ne more konkurirati na osnovi nizkih standardov, temveč strokovnim znanjem svojih delo je malcev in temu mnenju se v celoti pridružujem. Druga točka je energija. Torej, druga pomembna prednostna naloga našega predsedovanja je energetika in ta je pridobila še posebno aktualnost zaradi najnovejšega dogajanja velika odvisnost od energije vodi tudi do slabitve konkurenčnosti Evrope. Zato moramo na vsak način eh, se truditi za konkurenčno in trajnostno energetsko politiko za Evropo. Predvsem se koncentriramo na energetske torej na analizo e, srednje in dolgoročne oskrbe energije v Evropi in potem gre tudi za sklenitev direktive o minimalnih e, zalogah, skladiščih za energijo in sicer od 90 na 120 dni naj se povečajo te zaloge in razen tega se želimo koncentrirati na pregled transevropskih energetskih omrežij. To je torej zakonodajni svežen, ki ga je Evropska komisija sprejela novembra 2008. Želimo se razen tega koncentrirati na nova energetska omrežja, eh, ki eh, bi lahko povezovala države Evropske unije in pri tem eh, štejemo na podporo Evropskega parlamenta. Razen tega želimo povečati število dobaviteljev in Eh, tudi razširiti eh, poti, eh, torej po katerih potekajo dobave energije. Gre tudi za diversifikacijo energetske mešanice, gre tudi za rehabilitacijo jedrske energije in za investicije v nove energije. Med naše cilje. 嗯。Mm uspehe sodi seveda, imamo mehanizem eh, za nadzor eh, dobav eh, plina iz Rusije v Evropo. Torej, do tega je prišlo, to je rezultat teh pogajanj. Gre za spostavitev zaupanja med Ukrajino in Rusijo in za večjo transparentnost v tem vprašanju. Potrebujemo več različnih energetskih poti in boljšo energetsko mešanico in moramo resno razmisliti o tem, kako zgraditi varno jedrsko energijo. Tudi infrastruktura v Evropski uniji se mora izboljšati tako, da bodo države članice Evropske unije učinkovito med seboj povezane in da lahko vzpostavimo trajnostni trg z zemljskim plinom. Torej potrebujemo tudi ustrezno usklajevanje um, infrastruktur in tudi povezovanje ponudnikov in razen tega moramo zapolniti vrzili, ki so še v tem omrežju, kar zadeva zakonodajne prioritete, želimo uresničiti tretji svežen za um, notranji trg z energijo, torej pregled dveh direktiv in dveh uredb za um, trg z električno energijo. Uh, in za plin in gre za liberalizacijo trga z električno energijo in zemeljskim plinom. In nadaljno področje je tato priorita nazvana energetika je nerozlučne spjata. Energetska, učink, energetska učinkovitost. E, torej, vsa tri nadaljna predsedstva se bodo tudi ukvarjala s tem. E, torej to je bila prednostna naloga energija in tega ni možno ločevati od politike varstva okolja in uh, Eh, varstva pred podnebnimi spremembami. Gre za eh, globalen sporazum, ki je potreben in ki bi določal obveznosti po letu 2012 in eh, k temu sporazumu bi se morali pridružiti tudi Kitajska in Indija, da bi pripravili mednarodni konsens, ki bi ga lahko dosegli ob koncu leta 2009 v Kopenhagnu. Naj omenimo tudi, da vedno znova prihaja do nepredvidenih dogodkov prišlo do nove eskalacije in napetosti med Izraelom in Hamasom. To zahteva aktivni pristop ne samo strani Evropske unije, ampak tudi koordinacijo z regionalnimi in lokalnimi akterji. Nemogoče je doseči mir, če Palestine ne priznavamo kot eh, polnopravno državo, ki je sposobna zagotoviti eh, varnost eh, sosedov v regiji. Zato se mora Evropska unija še naprej zauzemati za izgradnjo infrastrukture v Palestini, ki bi pomenila krepitev palestinskih eh, oblasti. Češko predsedstvo bo svoje dobre odnose do eh, palestincev in po drugi strani do izraelcev izkoristil za to, da bi dosegel napredek pri tem vprašanju, vendar brez sodelovanja ne bo mogoče doseči dolgoročnega miru. Omenjal sem shodno partnerstvo, v tej zvezi bi še enkrat opozoril na to, kako pomembna je Evropska unija za Gruzijo. Za to regijo moramo razviti novo strategijo in zagotoviti okrepljeno sodelovanje z regijami, z državami tej regiji, z Ukrajino, kot tudi drugimi državami na Kaukazu in ob Kapspijskem morju. To je naša ne samo moralna dožnost, ampak tudi politična dožnost, kar zadeva čezatlantske odnose. Mora Evropska unija krepiti te odnose, kajti drugače ne, se ne bo mogla razviti v močnega globalnega akterja tukaj ne moremo prevzemati eh, samostojne vloge, moramo sodelovati in samo skupno bomo dosegli uspehe. Spok eh, sodelovanje z novim predsednikom ZDA, pa tudi z državami Pakistana, Afganistana in Bližnjega vzhoda. Tudi stališče držav. Veliko vlogo bo igralo tudi stališče držav pri pogajanjih za sprejemanje novih eh, partnerskih sporazumov. V zadnjih mesecih se je pokazalo, kako pomemben je enoten pristop. Zato potrebujemo skupno analizo, skupno razumevanje Rusije in zato potrebujemo tudi sodelovanje strokovnjaki vse Evropske unije. Češko predsedstvo se bo zauzemalo tudi za širitev na države Zahodnega Balkana in Turčije. Ob finančni krizi in drugih problemih ne smemo pozabiti na države Zahodnega Balkana. Hrvaška je pokazala in dokazala, da se si prizadeva za čimprejšnji pristop Evropske unije in tudi mi moramo storiti, kar je potrebno na naši strani. Češka se bo zauzemala za izboljšanje južne dimenzije, južne razsežnosti Evropske unije, izboljšati odnose z državami, kot so Izrael. Hkrati pa želimo vplivati na krepitev mirovnega procesa v tej regiji. Dramatični dogodki. Na tem področju nas ne sme odvrniti od eh, nadaljne krepitve odnosov in nadaljnih prizadevanj za doseganje miru. Vedno več eh, težav se pojavlja na področju varnosti in eh, s temi problemi se moramo soočiti vsi in se zauzemati za izboljšanje sodelovanja na kazenskem področju in tudi v civilno-pravnih zadevah. Zavedamo se, da je naše predsedstvo tudi pod vplivom eh, volitev v Evropski parlament in zato je treba pred volitvami sprejeti celo vrsto pravnih aktov. Čaka nas eh, diskusija o nove obliki Evropske komisije, tudi debata z Irsko o Evropski ustavi. K temu lahko povem, da referenduma na češkem verjetno ne bo, potrebujemo rešitev, kot jo sprejema tudi večina ircev, kar bi nam pomagalo tudi v notranji razpravi na to temo. Češko se ukvarja tudi z evropskim vprašanjem. Veliko katera država je dala tej temi večji pomen. In to nas povezuje z Evropsko unijo in je njenim sedanjim položajem, ko išče nek nov namen lastnega obstoja. Zato vam lahko v tej smeri ponudimo 200 let izkušenj pri iskanju naše zgodovinske uloge če razmišljam na odnos med Evropo in Češko, potem se spomnim na besede Františka Václava Krejčeka, ki je pred 70 leti dejal, da ne meni v geografskem smislu, da so Čehi srce Evrope, ampak v političnem smislu, saj se pri nas teka vse skupaj, obkrožajo nas različne evropske nacije. Menim, da se nahajamo na križišču naše nadaljne poti. Moramo posredovati med zahodom in shodom, to je naša naloga. In to mora biti za nas inspiracija v začetku leta 2009. Hvala lepa. Hvala lepa za zelo konstruktivno in obsežno poročilo. Želim vam vse najboljše za naše predsedovanje. Zdaj pa predsednik Evropske komisije. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik sveta, gospe in gospode poslanci. Prvi dnevi leta 2009 ne puščajo nič prostora dvomov. Prihodnjih šest mesecev bo Evropa morala jasno se dokazati. Morala se bo dokazati, da je odločna, da lahko pomaga državljanom, delavcem, podjetjem, da se bodo lahko soočili in premagali ekonomsko krizo. Evropska bo morala dokazati svojo solidarnost v izrednih primerah, kot je naprimer bila zaostava dobave plina, s katero smo sedaj soočeni. Evropa bo morala pokazati svojo sposobnost, da lahko vpliva tudi v zunaj in posreduje pri konfliktih, ki tako ogrožajo svetovni mir, kot je naprimer ta konflikt v Gazi. V tesnem sodelovanju s češkim predsedstvom sveta želim tukaj zlasti sedaj predstaviti oziroma pozdraviti premijeja Topolaneka in njegovo ekipo. Želim vam res veliko uspeha pri vodenju sveta in sveta vam bom pomagal pri izpolnjevanju vaših tako pomembnih nalog. Tukaj bomo tesno sodelovali s češkim predsedstvom in Evropskim parlamentom in komisija bo pokazala, da Evropa lahko izpolnja vse te naloge. Skupaj lahko v teh šestih mesecev pokažemo državljanom, zakaj tako nujno potrebujemo Evropsko unijo. Pokazali bomo evropejcem, zakaj je tako nujno, da spregovorimo in zakaj je potrebno izvoliti poslance, ki bodo zasedali v prihodnem Evropskem parlamentu. Pokazati moramo, zakaj potrebujemo demokracijo in učinkovitost, tisto, kar predvedeva Lizbonska pogodba in zakaj resnično potrebujemo Lizbonsko pogodbo, zakaj bolj kot kadarkoli prej potrebujemo Lizbonsko pogodbo in zakaj jo je potrebno odobriti v vseh državah članicah EU. To bo tista trdna osnova in leta 2008 je Evropa pokazala, da lahko sprejme težke odločitve, da se lahko angažira za prihodne leta. Svežen, eh, energetsko-podnebni svežen je bil sprejet in ta nam bo omogočal, da bomo lahko napredovali in dosegli ambiciozne mednarodne dogovore decembra v tem letu. Leta 2008 je Evropa tudi dokazala, da se lahko prilagodi spremembam. Hitro je uspelo najti načine, da se je odzvala na gospodarsko krizo. Lahko smo sprijeli načrt za ponovni zagon gospodarstva, tako da bomo ponovno spodbudili gospodarstvo v Evropi. Leta 2009 pa mora Evropa tudi imeti dobro, eh, dobro mednarodni ugled. Sodelovali smo že pri reševanju sporov med Rusijo in Gruzijo. In poskušali bomo tudi približati obe strani v konfliktu v Gazi. Namreč z našo pomočjo smo vsaj uspeli odpreti humanitarni koridor, ki bo pomagal prebivalcem Gaze. Sodelovali bomo tudi znotraj zasedanja skupine G20 pri reševanju krize in tukaj bomo poskušali nadalje delati pri odpiranju trgov. Želimo zaključiti proces iz dohe za razvoj na področju trgovine. Naš cilj je tudi doseči tisočletne cilje, tako da ne bomo zaradi tega, zaradi krize ogrozili doseganje teh ciljev. Evropa pa mora tudi nadaljevati in pokazati, da bomo lahko se soočili s trenutnimi izzivi in upam, da imamo dovolj zaupanja, da bomo lahko to dosegli. Vnaprej pa si moramo prizadevati, da bomo naredili vse, da ne bomo zgubili tega zagona, ki smo ga dobili ob zasedanju skupine G20 v Washingtonu. Potrebujemo nek splošni globalni sistem in bo, zato si bo potrebno predsedevati tudi na zasedanju skupine G20 v Londonu. Potrebno je, da takrat spregovorimo z enim glasom in da vodimo pri reformi tega globalnega sistema. Komisija bo letos predložila različne pobude, naprimer za boljšo reguliranje finančnih trgov, tako da bodo ti bolje delovali, za nov progra program na področju svobode, pravice in varnosti, predlagali bomo okrepe za prilagajanje podnebnim spremembam. Pripravili bomo tudi stališče, da bi lahko ponovno preučili proračune, zlasti v luči trenutne gospodarske in socialne situacije bomo morali sprejeti številne pobude. Trenutno preučujemo različne pobude in tudi vi, poslanci, se ukvarjate z njimi. Upamo, da bomo zlasti zaradi češkega predsedstva uspeli doseči sprejetje teh ukrepov do konca tega semestra. Tukaj mislim zlasti na okrepe, ki se navezujejo na reševanje gospodarske krize, socialni paket, eh, energetski svežen in na takšen način bomo pokazali, da so vse te stvari nujno potrebne. Mislim pa tudi na telekomunikacijski svežen in na cestni promet. Gospe in gospodje, osredotočil se bom zlasti na energijo in gospodarstvo. Tukaj bodo evropski državljani letos čutili največ pritiska. Na tem področju potrebujemo odločne učinkovite ukrepe, ki so zares pomembni. Gre za vprašanje, ki se mu moramo nujno posvetiti in tukaj gre v prvi vrsti zlasti za zemljski plin. Tukaj smo prišli na sredino spora med Rusijo in Ukrazino, Ukrajino glede tranzita zemljskega plina. Mislim, da je to nesprejemljivo, hkrati pa tudi nekredibilno. Nesprejemljivo, ker evropski potrošniki v nekaterih državah še vedno nimajo plina, potem ko smo sedaj brez teh dobav. Potem pa tudi v številnih teh primerjih se je zgodilo to, da je prišlo do podpisa sporazuma, zagotovili smo zagotovila ruskih in ukrajinskih voditeljev, da bodo začeli izvajati ta sporazum in da bo plin začel pritekati, pa se to ni zgodilo. Sveda ne smemo osoditi, ampak kljub temu, se je tukaj dejstvo naslednje. Rusija in Ukrajina sta pokazali, da ne moreta uresničevati svojih obvez svojim partnerjem, torej nekaterim državam Evropske unije. Gazprom in Naftogaz nista uspela izpolniti svojih obvez do evropskih potrošnikov. Rad bi posedoval zelo jasno sporočilo Moskvi in Kijevu. Če sporozum, ki ga je sponzorirala EU, ne bo spoštovan in to takoj, potem bo komisija svetovala evropskim podjetjem, da celotno stvar predložijo sodišču in da pozovejo države članice, da se uskladijo in najdejo alternativne načine za energetske dobave in za tranzit teh dobav. Zelo kmalo bomo torej videli, ali je prišlo zgolj do nekih tehničnih problemov oziroma ali res ni političnega namena za spoštovanje tega dogovora. Če sporozuma ne bodo spoštovali, to pomeni, da Rusija in Ukrajina ne moremo obravnavati kot zanesljivih partneric Evropske unije na področju dobav energije. Case, commission... V vsakem primeru Komisija bo posredovala oziroma podala dodatne predloge za zagotavljanje energetske oskrbe na podlagi tistega, kar smo sprejeli novembra lani. Podnebno-energetski svežen in pa mobilizacija 5 milijard evrov neporabljenega denarja iz proračuna skupnosti za zagotavljanje energetskih medsebojnih povezav bo tudi pri tem bistvenega pomena. In tukaj bi rad čestital oziroma se zahvalil češkemu predsedstvu, da ste nas podprli pri tem obvezi, Ta obveza je bila sprejeta na najvišji ravni na zadnjem Evropskem svetu. Evropska mora sedaj ukrepati, tako da se takšne situacije v prihodnosti ne bodo ponovile. Naj še malo razširim to področje, malo govorim o gospodarstvu. Vsi znaki kažejo, da se gospodarska klima še slabša, večja se brezposelnost, številke produktivnosti padajo. Stvari se bodo verjetno še poslabšale, preden se bodo poboljšale. In ne smemo, sveda, se bati te, re, re, tega stanja, biti moramo bolj optimistični, najti ukrepe, kako bomo oblažili vpliv tega na tiste najboranljive dele naše družbe. Sedaj moramo sprejeti odločitve, ki nam bodo pomagale potem, ko bomo se rešili te krize. In upam, da se bomo kmalo rešili te krize. Glavne prioritete morajo biti, da bomo sodelovali in da bomo naše namene spremenili v neka realne ukrepe in tukaj moramo dobiti podporo vseh. Na takšen način bomo dobili dovolj veliko spodbudo, ki bo potem dejansko imela nek dejansko učinek v vseh evropskih čla, članicah. Mislim, da bomo dobili dovolj denarja strani vseh držav članic in če bomo ta sredstva dobro porabili, potem bomo eh, verjetno z dovolj veliko učinkovitostjo dva cilja z enim strelom uspeli doseči tisto, kar potrebujemo. Potrebujemo tudi kratkoročne spodbude, da bomo počasnili ta, eh, to upadanje gospodarstva. To bo kriza, ki bo vsekakor prizadela evropejce, njihovo življenje, njihovo dobrobit. Socialne posledice te krize je potrebno obravnavati neposredno. Na koncu, evropsko dimenzijo je treba tukaj najbolje izkoristiti, zagotoviti treba pravo koordinacijo in zagotoviti to, da bodo ukrepi v država članicah imeli pozitivne vplive na ukrepe v drugih državah članicah, da bomo torej imeli pozitivno interakcijo. Zato pa se mora predsedstvo tudi angažirati. Države članica in svet morata podpreti eh, predsedstvo, podpreti pa jo mora tudi ta parlament. Hitro treba sprejeti predloge iz tega svežnja, zlasti ukrepe na področju eh, delovanja strukturnih skladov, eh, sklad za prilagajanje in tako naprej. Gre za 5 milijard evrov neporabljenih sredstev iz evropskega proračuna, ki jih je treba sreotočiti v strateške cilje, zlasti energije, energetske povezave. Ru Rusko-ukrajinska kriza je jasno pokazala, da zaponitev vrzeli v naši energetske infrastrukturi pomeni strateško korist vse Evrope. Učinkovito izvajanje tega načrta bo spodbudilo približno 200 uh, eh, milijonov evrov v našem gospodarstvu. Predtem pa moramo še naprej imeti nek nadzor nad celotnimi razmerami, kajti situacija se lahko razvija še naprej. Delovati moramo tudi dolgoročno, kajti nadaljevati moramo na podlagi ukrepov, ki so pripeljali do blaginje v Evropski uniji kot enotrani trg. In moto Evropskega oziroma Češkega predsedstva Evropa brez meja je vsekakor pomembno in pomembno sporočilo in kot je rekel premijer Topolanek, bi tudi jaz rad podaril, Evropa brez meja potrebuje pravila, evropska pravila, pravila, ki bodo zagotovila enake možnosti za vse države članice in gospodarske subjekte. Pravila, ki bodo zagotovila, da so koristi evropske interakcije deljena med, os, med vsemi državljani Evropske unije. Potrebujemo dolgoročno stabilnost našega načina življenja. Mi bomo tesno sodelovali s predsedstvom in parlamentom v tej smeri. Mi želimo Evropo in potrebujemo Evropo. Potrebujemo takšno Evropo, ki bo združila svobodo, solidarnost za vse v Evropi. Hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala, gospod predsednik komisije. Zdaj pa predsednik politične skupine za Evropsko ljudsko stranko Evropske demokrate Jozef Dol. Gospod predsednik, gospod predsednik sveta, gospod predsednik Evropske komisije, dragi kolegi. Kar takoj, ko se je češko predsedstvo pričelo, so bili takoj soočeni s precejšnjimi težavami in to je samo pokazalo, kako težka je naloga. Imajo tri velike krize, daljevanje gospodarsko-socialne krize, plinski konflikt med Rusijo in Ukrajino, ki je močno prizadel Evropo in njene sosede, in potem nova vojna na Bližnem vzhodu. Soočeni s temi izzivi in je edini odziv to, da se združimo, da pokažemo dovolj solidarnosti in da uskajeno in odločeno odreagiramo. Zadovoljen sem, ko vidim, da je češko predsedstvo se zelo tesno povezalo z Evropsko komisijo in da se je odzvalo hitro, združeno v tem energetskem konfliktu, Sicer tukaj še nimamo rešitve, ampak ne moremo sprijeti, da smo tukaj kot neke vrste talci. Moramo se energično odzvati in tukaj bi resnično rad čestitev tako predsedniku sveta kot predsedniku komisije. Vidimo tukaj tri glavne prioritete področje energetike. Je en izmed glavnih izzivov Evropske unije v prihodnih leto, letih. Gre za energetsko neodvisnost in unopotrebno diverzifikacijo energetskih virov. Skupina EPPED, kot vsi državljani v Evropski uniji, mislimo, da je ta konflikt resnično problematičen, ta ogroža vse države v Evropski uniji. Ne moremo kar tolerirati, da bi države članice Evropske unije bile tukaj kot neke vrste talke. Še enkrat se je nujno pokazalo, da se oskadimo, da se nujno skadimo in dosežemo evropsko politiko na področju energetike resno moramo razmišljati, kako bi zmanjšali našo odvisnost in kako bi se odzvali, zato da bi vzpostavili bolj učinkovito energetsko mešanico. Dragi kolegi, razmere na Bližnjem vzhodu tudi kažejo, kako zelo nujno moramo prevzeti odgovornost na evro, svetovnem, eh, svetovni ravni. Gre za vprašanje humanitarne krize in tukaj moramo biti ponosni na svoje, svoj prispevek in moramo nadaljevati tukaj. Seveda pa samo takšni ukrepi ne bodo reševali takšnih ukrepov, kot je palestinsko-izraelski konflikt. Potrebno je, moramo biti tudi bolj aktivni na politični ravni, pokazati tudi ustrezna eh, druga sredstva, finančna, kot tudi vojaška. Zakaj smo sedaj vsi gledamo Baracka Obame? Zato, ker Evropi še enkrat še ni uspelo uveljaviti svoje vizije, svojega znanja. In upravičeno Evropo kritizirajo. Unilateralizem ameriške administracije, zanotno ameriške administracije in kot upam, se bodo sedaj stvari spremenili tudi na tem področju, sedaj imamo novo osebo v beli knjigi, v beli hiši in upam, da bomo sedaj imeli pravi multilateralizem. Ali smo pripravljeni na to, da bomo lahko zagotavljali mir? ali smo pripravljeni tudi ponuditi ustrezna proračunska sredstva, tako da bomo lahko izvajali te politike, ki si jih želimo. Gospod predsednik sveta, zunanje politike Evropske unije je ena izmed vaših prioritet. Potem vidimo cel kup primerov, kako nujno se je treba odzvati na tem področju, pa naj se bodo to odnosi z Rusijo, ZDA, Bližnji vzhod, da vidite, ne govorim o razmerah na sredozem, v sredozemlju, Balkanu in državah v razvoju. Državljani Evropske unije pričakujejo, da bo Evropska unija več veljala na svetovni ravni, več kot v preteklosti in ne smemo več čakati. In na koncu trenutno predsedstvo bo soočeno tudi s gospodarsko-socialno krizo. Potrebujemo uh, konkretne načrte za zagon gospodarstva in na zasedanju vrha G20, ki bo aprila v Londonu, moramo delati v tej smeri in mi pozivamo češko predsedstvo, da sodeluje z Evropsko komisijo, tako da bomo skupaj z mednarodnimi partnerji spostavili pravila, ki jih bomo potem lahko predložili gospodarskim subjektom. Evropska unija mora braniti svoj sistem, tržno gospodarstvo, spostavitev mednarodnih finančnih trgov in pa nadzor teh trgov. Ta nadzor mora biti takšen, kot bo v naših državah. Pri vodenju teh kriz mora Evropa biti združena in odločena. Mi računamo na vas, gospod Topolanek, na vaše predsedstvo, da boste pokazali dovolj dobre volje in da nas boste vodili v teh težkih časih. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa za socialne demokrate, predsednik Martin Šulc, prav tako pet minut. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Topolanek, gospod ministerski predsednik. Vodili boste zadnje predsedstvo v tem eh, mandatu Evropskega parlamenta. Prvo predsedstvo je bilo nizozemsko, gospod Balknen, da ga je vodil. Nišče se ne bo več spomnil njegovih besed, eh, ki jih je izrazil tukaj in kaj smo mu odgovorili. Zato je odločilno vprašanje, o čem bomo razpravljali v naslednjih petih, šestih mesecih in kaj bomo dosegli. To bo izhodišče za visoko odeležbo na volitvah v Evropski parlament. Če bodo ljudje videli, da v kriznih časih eh, zmoremo skupno Evropski parlament, komisija, svet eh, reševati probleme, ki jih imamo pred seboj, potem bo to zagotovilo pozitivno vzdušje pred eh, evropskimi volitvami. Zato socialisti v Evropskem parlamentu, upamo v uspeh vašega predsedovanja. V začetku vašega predsedovanja sem imel nekaj dvomov v začetku. Gospod Schwarzenberg je rekel, Izrael eh, se samo obrani in enostransko sprijema stališče v fazi, ko potrebujemo Evropsko unijo kot posrednika. To smo popravili, to je v redu. Sami pravite, da je v konfliktu v Gazi ne bomo nastopali kot posrednik. To ste medtem popravili, to ste dobro naredili. Na začetku so bile težave, ampak zdaj ste obvladani in to je dobro. To, kar je bilo v začetku videti kot eh, negotovost, ste odpravili, gospod Barozo pa ima prav. Rezultati, če bodo rezultati eh, vaših eh, dejanj pozitivni, potem boste dobili popolno podporo naše politične skupine. To velja tudi za govor, ki ste ga imeli danes zjutraj tukaj. Vaš govor smo eh, sprejeli z zadovoljstvom in dobili občutek sigurnosti za naslednje mesece. Omenil bi eno točko. Citirali ste Žozefa Dola, mojega prijatelja, ki je tukaj dejal, se je pameten človek, ampak tukaj se je zmotil, da pri finančni krizi ne gre eh, za problem kapitalizma ali poraz kapitalizma. To je res, ker poraz kapitalizma še traja, ampak je poraz kapitalistov, ki so nam leta in leta govorili, da ne potrebujemo nobenih pravil, da se bo trg sam reguliral, da bo vse uredil sam. Ti kapitalisti so dosegli poraz. In če vi, ki ste zastopali politiko, ki je na liniji tistih, ki ne marajo pravil, Če vi kot eh, takšen politik danes izjavite, da potrebujemo Evropo pravil, potem vam lahko odgovorim z da potrebujemo več pravil ob finančni krizi in zato pozdravljeni v klubo regulatorjev v Evropi. Tudi to lekcijo ste se naučili. Gospod eh, predsednik vlade. Mislim, da smo v odločilni fazi mednarodne politike. Evropska unija potrebuje, če želi še naprej igrati svetovno vlogo, vlogo v svetu, kot jo je opisoval predsednik komisije na področju zagotavljanja varnosti, če želimo to vlogo odigrati naprej tudi v konfliktu v Gazi, potem se Evropska unija ne sme razstaviti na sestavne dele, potem potrebujemo Evropsko unijo sedemindvajset kot močan blok. Samo, če se ne bomo sesuli, bomo močni moč ostalih je vedno v tem, da računajo s tem, da bodo evropejci regirali različno. Schwarzenberg pravi, da se Izrael brani, Louis Michel pravi, da Izrael krši mednarodno pravo. S takšno Evropsko unijo se nihče ne bo bogajal. Če Rusija ali Ukrajinci vedo, da polovica eh, stoji na naši strani, polovica pa na drugi strani, potem ne bomo močni. Močni bomo samo, če bomo imeli močno pogodbeno osnovo. In takšna močna osnova je Lizbonska pogodba. Če bo med vašim predsedovanjem z vašo vlado, ki ima že velik problem z predsednikom države, če bo ta vaša vlada uspela za ratifikacijo pogodbe, bo to zelo močno signal za zelo močno Evropo. Václav Klaus sedi na Praškem gradu in februarja mu bomo lahko prisluhnili, ko pride v Brusel. Na Praškem gradu je sedel tudi Karl IV. Karl IV. je zgradil zlato cesto iz Prage v Nürnberg. Za tisti čas je bilo to ogromno delo. Šlo je za povezovanje ljudstev in nacij. Karl IV. je bil preden je postal nemški eh, cesar, vojvoda Luksemburški. In ti časi na Praškem gradu so bili dejansko evropski. Upajmo, da bo kmalo na Praškem gradu sedel spet nekdo, ki bo proevropski. Hvala lepa lepa in zdaj predsednik liberalcev zelo nas zanima s kom je prijateljuje gospod Watson izvolite gospod predsednik sveta v imenu skupine vas eh, pozdravljam želimo vam veliko uspehov v znanje Čeh je dejal da nisem več začetnik od mene pričakujejo neke cilje moram zadeti točke to je bilo res za Milana Barosa in eh, to velja tudi za vas. Vaš eh, delovni program kaže tudi te cilje, dejali ste, da potrebujemo odpraviti omejitve na trgu, pri trgovanju. Recesije ne smemo uporabiti za to, da zaviramo eh, gospodarstvo, moramo spodbujati konkurenčnost in trgovanje z proizvodi in storitvami čez meje. Časi so težki za evropske državljane, vaš recept bomo preverjali, vendar ne liberalci in demokrati. Kajti do. Večkrat smo videli dokaze moči trga, ki je potegnil ljudi iz revščine. Kar pa zadeva naše podnebne cilje, tukaj ne smemo postavljati nekih eh, vrhovnih eh, ciljev, nekih eh, meja, ampak moramo nadaljevati in uh, spremeniti porabo fosilnih goriv na obnovljive vire in zmanjšati našo odvisnost od energentov. Kot smo zdaj videli pri Ukrajini in Rusiji, Rusija pravi, da ne more izvažati eh, plina, ker Ukrajina ne spusti plina preko svojega ozemlja, Ukrajina pa trdi, da ne more izpuščati plina, zato ker je Rusija spreminjala ruto po kateri naj bi plin tekel. Medtem pa ljudje zmrzujejo v svojih eh, domovih eh, in uporabljajo se jedrski reaktori, ki jih imamo za nevarne. Problem je v zmrzovanju zato moramo nehati razpravljati o uporabi energentov, ampak eh, izkoristiti svojo moč za mobilizacijo potrebnih investicij. Pozdravljamo ambicije vašega predsedovanja. Evropska unija mora odigrati vodilno vlogo pri spodbujanju razvoja in zaščiti človekovih pravic, če želite razširiti kapaciteto Evrope za delovanje. Zakaj? je prišlo do ponovnega odlaganja ratifikacije Lizbonske pogodbe, če želite omejiti širjenje, širjenje eh, orožja, zakaj potem omogočate gradnjo obramnega ščita in podobno. Ob dogodkih v Gazi ne moramo ostati hladni nikakor ne bomo prišli do skupnega stališča, če bomo potiskali krizo sem in tja. Mogoče je najti krizo na obeh stranih in treba je poiskati možnost za prekinitev napadov. Seveda ni nobenega izgovora za izstreljevanje raket strani Hamasa, kot tudi ne metanje kasetnih bomb na civiliste. Na drugi strani, stari češki pregovor pravi, ne branite se z zidovi, z ograjami, ampak s prijatelji. Vaša država je primerjala Evropsko unijo z Sovjetsko zvezo. O tem lahko govorimo v zasebnih debatah. Gre pa za Evropsko unijo, za unijo prijateljev, partnerjev. Vaše predsedstvo ima drzne cilje, če se jih boste držali, vam bomo ostali ob strani kot prijatelji in partnerji. Hvala lepa. Hvala lepa za Evropo unije, Brian Crowley, za dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Pol boljši politični odnosi se morajo vzpostaviti znotraj Evropske unije in med Evropsko unijo in ZDA. Upamo, da bo češko predsedstvo da se bo češko predsedstvo lotilo tega problema v naslednjih šestih mesecih. Naslednji teden dobimo novega ameriškega predsednika in vsi se soočamo z velikimi izzivi. zato se moramo teh problemov čim prej lotiti. Pozdravljamo odločitev, da Češka prevzema predsedovanje v zelo ključnem obdobju. Naša politična skupina prav tako ponuja svojo podporo vašemu delovnemu programu, ki naj bi poskrbel za močen glas Evrope v svetu. Marsikdo je že govoril o trenutnih eh, krizah. Sam pa bi izrazil obžalovanje vašemu predsedstvu, kot tudi eh, komisiji za odločne korake, ki ste jih eh, poduzeli, ko je Rusija zaprla pipe z plinom. To pa zato, ker moramo najti rešitve na gospodarski, socialni in politični ravni in sprte strani spraviti za mizo. Širiti moramo idejo vzhodnega partnerstva, kajti to so naši bodoči prijatelji. Zaradi politične nestabilnosti smo ogroženi vsi, ogrožena pa naša tudi, tudi naša gospodarska dejavnost. Govorili ste o peti svoboščini, svoboščini prostega pretoka znanja. Ta svoboščina nam daje v roke orodje za doseganje novega razvoja, ki temelji na inovacijah. Kot država, ki pozna totalitarizem, mir, velikost eh, oziroma pomen izobraževanja in vzgoje, kot eh, od vas, kot take države, pričakujemo, da boste dali novi zagon Evropske unije. John F. Kennedy je na vodnem govoru povedal, da smo, smo na, pred novimi mejami, ki prinašajo nove izzive in upam, da bomo zmogli se soočiti s temi izzivi. Hvala lepa za zelene, Monika Frasoni, 4 minute. Grazie. Hvala, gospod predsednik. Ko poteka naša razprava, padajo bombe na ljudi v Gazi in mislim, da je naša največja prednostna naloga kot poslanci in tudi drugih, da se ustavi bombardiranje Gaze. Mislim, da je to naša dožnost v tem trenutku, ne glede na definicijo in pogovor o razlikah, eh, ki obstajajo med nami, o tem, kdo je eh, odgovoren za to in tudi mi imamo jasne predstave o tem, vendar razprava o tem bo, bo popovdan. Vi ste eh, govorili na začetku o srednjem veku, gospod predsednik. Eh, to je eh, v bistvu temno obdobje z nekaterimi žarki upanja, vendar eh, ta program naslednjih šestih mesecev je v znamenju malo za, za starele vizije. Eh, Eh, gre za konformistični pristop, liberalisti gre samo za biznis, za trg in to ni več eh, v modi. In mislim, da je treba bolj upoštevati predvsem tudi socialne vedike in ustrezne zakone, kajti to zahtevajo naši državljani. In mislim, da je tudi okoljska politika in boj proti podnebnim eh, spremembam, da se vidi samo kot strošek, ne pa kot velika možnost za trajnostni razvoj. In razen tega je to vse skupaj malo mačistično, če pravite, da je treba si ogledati eh, cilje list lizbonske strategije, predvsem tudi kar zadeva eh, skrb za otroke in to tudi v povez, povezavi z ženskami, ki trpijo v gazi. Eh, potem eh, gre za varnost, kjer se opirate predvsem na NATO in manj na multilateralizem. Potem tudi stvar z protiraketnim ščitom in premalo se govori o koheziji Evropske unije glede na zunanjo politiko, kar se nam zdi pomembno. Razen tega se ne omenja pomembno področje proti diskriminacije in zato bi rada vedela, kakšne prioritete imate pri uporabi direktive o diskriminaciji. Torej, program, iz katerega uh, kjer se zrcali svet z velikimi nevarnostmi in z malo možnostmi. Govorili ste o rusko-ukrajinskem prepiru o plinu. Iz vašega programa izhaja, da ne bo neke jasne akcije nasproti državam Bulgarije in Slovaške, ki so izkoristile to krizo eh, za odpiranje starih, eh, zastarilih eh, jedrskih elektrarn. Ni varne jedrske energije, mogoče če 40-50 let, sedaj take varne jedrske energije ni. In to je nekaj zelo dragega in to nas odvrača od tega, kar so naše prave prioritete. Solidarnost in energetska varnost, torej pri tem gre predvsem tudi za varčevanje z energijo in za energetsko učinkovitost in to vsebuje velike možnosti za inovacije. Eh, in s tem bi lahko odgovorili tudi na ta boj v zvezi z zemeljskim plinom. Eh, želimo vedeti od vas in želimo, da prepričate svoje kolege pri svetu eh, spomladi, da bo 20 odstotni prihranek pri energetski uporabi postal zavezujoč do leta 2020 in razen tega morate biti malo manj površni tudi, kar zadeva um, um, Eh, en, eh, obnovljive vire energije. Torej, eh, Lizbonska strategija in Lizbonska pogodba ni perfektna, ampak čudno je, da niste podpisali in ratificirali te pogodbe in zato nam bi bilo zelo prav, da nam poveste, kdaj boste to ratificirali. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Za Indim, Mirsa Faransdorf, dve minuti. Hvala, gospod predsedojoči. Gospod Topolanek je govoril o našem kompleksnem eh, razvoju, zgodovinskem razvoju. Češko predsedovanje daje priložnost, eh, da prispevamo nekaj k trenutni delitvi Evrope na vzhod in zahod. Jaroslav Hašek je v svoji knjigi o vojaku Švejku west new got west což vlastně volně přeloženo. uporabil pregovor ki v prostem prevodu pravi da da zahod deli in vzhod jemlje. To je zgodovinska priložnost, da se rešimo lastnih predsotkov. Primer za to je pred kratkim objavljen članek Vaclava Klausa, ki daje priporočila za premagovanje trenutne finančne krize. V članku je zapisano, da trenutno eh, šibimo podnebne okoljske socialne standarde zaradi te finančne krize. In da je ta finančna kriza ovira za razvoj. Češko predsedstvo ima priložnost, da pokaže, da socialnimi standardi, okoljskimi standardi prav tako lahko spodbujemo gospodarstvo. V nečem se strinjam z gospodom Topoljanekom in sicer v tem, da moramo vlagati v inovacije. To je edina pot iz krize. vzpostaviti moramo možnosti za to, da izidemo iz te slepe ulice. Pogum za spremembe je nekaj, kar vsi trenutno poznamo. Nek nemški literat je dejal, da je prihodnost v lasi tisti, ki so se sposobni spremeniti. Upam, da smo se sami sposobni, pripravljeni se spreminjati in da se bomo znali ravnati po zgodovini in premagati razlike med vzhodom in zahodom ter vzpostaviti Evropo, ki ne bo trpela za manj vrednostnim kompleksom v svojih odnosih do ZDA. In na koncu še nekaj. Predsednik vlade Topolanek je omenjal mnogo ciljev in eh, mnoge skupne interese, kar je tudi vse dobro in prav. Potrebujemo ambiciozne cilje, vendar pa bi malce bolj skeptično pripomnil nekaj, kar smo slišali in sicer, da je z potovanjem v Rim ne postanemo avtomatsko sveti. Gospod železneno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, nobeno drugo predsedstvo ni moralo začeti pod tako temno ločjo. Sploh eh, francos, ki tisk je pisal zelo negativno. Zapisali so, da je ne mogoče prevzeti tako pomembno vlogo po tako zelo sposobnem predsedniku, kot je bil Sarkozy. In eh, Čihom so oporekali krivdo, zato ker niso prevzeli oziroma sprejeli ali ratificirali Lizbonske pogodbe. Imamo pa zelo inteligentne predsednika, ki izraža dvome v Evropsko unijo. Mislim, da bo naše predsedovanje zelo uspešno, tudi če socialisti v Češki kličejo proti predsedniku in so patriotizem zamenjali z mednarodno razsežnostjo proletarjata, ki stalno meče polena pod noge češkemu predsedstvu. Dokazati moramo, da so tudi manjše države sposobne voditi Evropsko unijo. Imamo to prednost, da nismo samo voljni, samo zadovoljni in prepotentni in se zauzemamo za interese vseh držav. Upam, da bomo uspešni, v to sem tudi prepričan in to bo pomembno sporočilo drugim, da je lahko mala država tudi uspešna pri vodenju velike Evropske unije. Večje države članice. so živele pod drugačnimi pogoji kot mi. Mi smo 40 let živeli v totalitarnem režimu in to nam bo pomagalo pri vodenju. Gospod kolega, vi ste evropejc, ker ste čih za neodvisne Jana Bobošikova. Štir minute. Gospin, gospodje, gospod predsednik, zelo ponosna sem na odločno delovanje eh, češkega predsedstva pri problemu z oskrbo z ruskim plinom. Želela bi si, da bi predsednik vlade Topolanek enako odločno se pogajal o Lizbonski pogodbi, kot se je pogajal z Vladimirjem Putinom in gospodom Joščenkom. Zdaj smo dobili priložnost, da pokažemo, da mora Evropska unija uveljavljati interese vseh eh, članic, da jim ste dobili priložnost eh, se upisati v zgodovino. Eh, slišali smo, da je Lizbonska pogodba mrtva, da je šlo za slepo ulico. Potem je treba spostaviti nov dokument, ki bo vizionarski, ki bo predstavljal skupni imenovanec in nekaj, s čimer se bodo voljivci lahko identificirali. Ne moremo kar tako uveljavljati nekih eh, pravil in spodbojati razvoja političnih in uradniških elit v Evropi. Zastopate državo, ki se je v zadnjem stoletju rešilo jarma Avstro-Ogrske. Prihajate iz naroda, ki se je oprl nad eh, vladi države, ki se je tudi po 40 letih znebila totalitarnega režima. Zato ne morem verjeti, da vi kot eh, predsednik vlade take države s takšnimi izkušnjami resnično želite, da bi o socialni politiki, varnosti, pravo odločali druge kot v posameznih državah članicah. Ne morem verjeti, da resnično želite, da bi interesi EU bili nad interesi držav članic na področju zagotavljanja socialnih in zdravstvenih eh, storitev, moramo ohraniti avtonomijo. Ne morem verjeti, da bi pravo Evropske unije hudo posegalo v nacionalno pravo. Gospod predsednik sveta, Imejte pogum in povejte v oči 26 drugim državam članicam, kar doma govorite v zasebnih eh, krogih in sicer, da Lizbonska pogodba ni dobra, Evropski parlament vam tukaj ne bo ploskal, vendar pa si boste pridobili spoštovanje državljanov. Na to pogosto pozabljate. Trenutno predsedujete 450 milijonom državljanov in ne uradnikom. Poskušajte se prepričati v to, da je Lizbonska pogodba slaba. Pogodba je slaba in lahko jo spremenite. Poglejte si pogodbo iz Rima in vzemite njene izhodišča ter oblikujte novo boljšo pogodbo. Sej ne sme iti za evropske davke, evropsko zdravstvo in tako naprej. Upam, da tega ne boste storili. Imate tudi podporo Ircev, Irci nočejo Lizbonske pogodbe, imate tudi podporo strani Václava Klausa. In največji problem je vedeti, kaj moramo narediti predsednik sveta in komisije dobite še enkrat besedo. Gospod Opolanek. Ja, děkuji za všechny ty otázky. Najlepša hvala za vsa vprašanja in komentarje na moj predstavitev. Tudi na Češkem imamo parlament in smo navajeni na raznolika mnenja. Ne morem se sicer strinjati z vsemi komentarji, ampak kljub vsemu bi najprej rad povedal tole. Menim, da je moje mnenje, mnenje predsednika sveta EU, tako da ne bom sedaj govoril o svojih mnenjih, svojih stališčih in stališčih moje stranke. Rad bi se odzval zlasti na en kome, komentar, ki se me je tudi osebno zadeval. Slišali smo kritiko češkega predsednika Vaclava Klausa, enega izmed predsednikov, ki ga evropski državljani dobro poznajo in ponosen sem na to. Vaclav Klaus je v bistvu ikona gospodarske transformacije iz 90-ih let v naši državi. Zato smo tudi danes tako zelo uspešni, zato imamo takšno blaginjo in zato nam je tudi uspelo premagati in dobro preživeti tistih prvih deset let naše neodvisnosti. Ponosni smo tudi, da nam je uspelo preživeti tudi to revolucijo, ko smo postali neodvisni, smo se znebili sovjetskih vojakov in smo potem tudi vstopili v NATO. Ponosni smo tudi, tudi na to, da smo potem leta 2004 postali člani Evropske unije. Ponosen sem tudi na to, da smo lani tudi še odstranili zadnje meje v šengenskem območju in da sedaj lahko potujemo od Portugalske do Estonije, ne da bi bilo pri tem potrebno prečkati mejni prehod. In ponosen sem na to. In res se mi zdi skoraj da neverjetno, da v tem trenutku lahko Češka predseduje politični uniji, ki združuje 27 držav članic, 450 milijonov državljanov Evropske unije. Če bi Evropska unija zgubila to zmožnost voditi civilizirano javno razpravo in če bi katerkoli želela regulirati to razpravo, potem to sploh ne bo več Evropska unija, ki bi bila meni všeč. Če bomo dobili to zmožnost, da lahko svobodno izražamo svoje mnenje, potem bi to bila pot na, v smeri proti peklu. Má totiž jedinečnou schopnost do té. Češki predsednik je vstopil v to velikokrat preveč korektno razpravo in vnesel v to razpravo nove točke. Svobodna razprava pa je tisto, kar mora Evropska unija spoštovati v prihodnosti. Glede Lizbonske pogodbe, mislim, da se glede tega moram nujno odzvati. Mislim, da je to povprečna pogodba. Mogoče je malo slabša od pogodbe iz Nice, tako pač jaz to osebno vidim. Pogajal sem se v imenu Češke za to pogodbo. Mi smo pogodbo potrdili, jaz sem jo podpisal. In tudi v parlamentu bom glasoval za njo. Ampak še enkrat, ta ideja, da bi že vnaprej morali reči vsem državam, da morajo ratificirati nek dokument in da nimajo pravice izvesti svojih lastnih postopkov in se odločiti, če bi sprejeli to pogodbo, to je pa absurdno. Potrebno je reformirati institucije. Potrebno je izboljšati delovanje Evropske unije. Potrebno je poenostaviti pravila. Če bomo lahko vse to storili z izvonsko pogodbo, nisem sicer čisto prepričan, ampak je tega je v bistvu imel vsak malo drugačne ideje, kaj bi naj bilo notr. Po mojem mnenju je to pač kompromis, gospa Bobišekova. In zato bom podpiral ratifikacijo te pogodbe. pa še par besed o krizi na Bližnem vzhodu in pa položaju Evropske unije v tej krizi. Evropska unija je veliko krat imenovana kot tista, ki predvsem veliko plačuje, ne, ni pa nikoli bila tisti pravi veliki akter. To pomeni, da smo predvsem plačevali za humanitarno pomoč, za pomoč za razvoj, nismo pa nikoli odigrali vloge, ki bi morala biti upravičeno naša znotraj kvarteta. Verjamem, da je trenutna situacija s tem, ko bomo imeli novega ameriškega predsednika, ki bo kar kmalo prevzel svoj položaj, da to pomeni, da se moramo biti na to pozorni in hkrati bi tudi morali imeti bolj aktivno vlogo. Ne želim sedaj soditi in kazati s prstom na eno ali drugo stran, ampak bil sem v Izraelu in bil sem na teh prizadetih območjih, na območjih, ki so jih prizadele rakete Hamasa in strinjam se tudi s palestinci. Tudi oni imajo pravico do njihove lasne države, do svoje administracije in do kakovostnega življenja. Konflikt traja že 60 let. In v bistvu nimam nobenih iluzij, da bi nam sedaj uspelo to rešiti. Mislim, da bi morali predvsem zaustaviti nasilje, doseči premirje. Rad bi zlasti se tudi zahvalil delegaciji, ki jo je vodil češki zunani minister Karl Schwarzenberg na tem območju, pa tudi bi se rad zahvalil nekaterim arabskim državam, zlasti Egiptu, pa tudi Turčiji. Mislim, da če bomo dosegli ta pogoj, se pravi konec tih otapljanja orožja med Egiptom in Gazo, da bo to prvi korak na poti doseganja prenehanja spopadov. Zaenkrat sem predvsej skeptičen, da bi nam to lahko kmalo uspelo. Glede varnosti skrbe in podnebnih sprememb in pa vloge EU v tem procesu, pa bi povedal naslednje. Vse mora biti jasno, da če želi Evropska unija postati vodilna na področju podnebnih sprememb, potem mora zato pridobiti tudi druge velike akterje, kot so ZDA, Rusija, Brazilija, Indija in Kitajska. Brez tega bo Evropska unija delovala sama na izoliran način in vrednost, ki bi jo lahko dodali, bo zaradi tega manjša. Naši veliki akteri, naši, eh, naša podjetja, vsi ti se bi nam morali pridružiti. In tako jaz vidim našo nalogo tekom našega predsedovanja. Mislim, da je podnebni svežen, ko ga bo parlament potrdil, tega bi potem morali izvajati. Vprašanje energetske mešanice. Včasih preveč ideološko razumemo ali politično razumemo. Jaz sicer mislim, da bi Evropska unija morala biti bolj pragmatična, mora razlikovati med srednjeročnimi, kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, pa tudi sredstvi, načini, kako bi te cilje dosegli. Ne znam si predstavljati, kako bi v državah, kjer 90 odstotkov ljudi odvisnih od energije, ki jo pridobivamo iz premoga, da bi potem te države lahko se čisto radikalno spremenilo v 15 letih, ko gre za način, kako ustvarjajo energije. Potrebno je ustvariti čisto energijo, tehnologijo, potrebno je povečati učinkovitost obstoječe tehnologije, ampak ne moremo pa na hitro kar takoj preklopiti na drug način proizvajanja energije. Spodbujati moramo inovacije in postopoma moramo spremeniti energetsko mešanico ter investirati tudi v o, varstvo okolja, od, zmanjšati odvisnost od fosilnih goril. Na takšen način bomo tudi prišli do bolj varne in cenejše energije. To bi potem tudi omogočilo energi, e, Evropske unije, da bi bila bolj konkurenčna na svetovni ravni spor med Rusijo in Ukrajino ni zgolj neka kriza na področju zaupanja, ampak je nekaj, kar se tudi nanaša na trgovino ter politične in geopolitične interese. Gre dejansko za večplastno vprašanje. In tukaj ne želim sam soditi o tem. Ne želim kazati s prstom, kdo je tukaj bolj kriv. To, kar je trenutno res, je to, da je, sta malo krivi obe strani, tako ena kot druga. Ena ne dobavlja plina, druga blokira na, dobavo naprej. Sedaj moramo najti neko kratkoročno rešitev, s katero bomo uspeli premostiti to pomankanje, dolgoročno pa si moramo prizadevati za oblikovanje novih poti ter moramo nujno tudi med sabo povezati naše energetsko omrežje. Trenutno zaradi tega ne moremo vzpostaviti solidarnostne pomoči med državami članicami in tudi potrebujemo nek eh, rezervni načrt, kako bi ravnali v takšnih primerih, zlasti drža, da bi pomagali državam, kot so Slovaška in Bulgarija, kjer so razmere res zelo hude. Zabeležil sem si tudi, kaj so rekli voditelji političnih skupin. In mislim, da naš program ni preveč liberalen. Dejansko izhaja iz dolgoročnega programa Evropske unije. Gre zgolj za naš prispevek k temu programu in tega, bi, tega ste lahko tudi videli v prvih teh dneh po novem letu. Osredotočili smo se na to varno oskrbo energije, čeprav v bistvu nismo niti vedeli, kaj se bo zgodilo vnaprej. To kaže, da res potrebujemo podrobne razprave o tem, kako bomo zagotovili to neodvisnost. Tako da ne bomo več tako odvisni od uvoza energije izven EU. Potem ste me tudi vprašali glede direktiv proti diskriminaciji, o tem, da premalo poudarjamo socialno vprašanje. Mislim, da to ne drži. Mi smo poskušali zmanjšati število naših ciljev, ampak na noben način pa nismo podcenili socialnih vprašanj in socijan, ki vprašanj, ki se nanašajo na diskriminacijo vlogo ženske v družbi. Mi imamo veliko izkušenj s tem, da smo oziroma menimo, da morajo ženske imeti pravico do izbire, se pravi, da se odločijo, da bojo naprimer ostale doma in v takšnem primeru bi jim morali pomagati, tako da ne bi živele v gospodarsko slabših razmerah na drugi strani, pa je treba zagotoviti tudi, otroško varstvo, tako da se bodo ženske kljub vsemu lahko vrnile na delo, če bodo to želele. In mi imamo veliko izkušenj s tem iz obdobja komunizma, ko so ženske bile prisiljene delati. V uvodu može biti všechno, jestli nieco Čehu. Mislim, da bo to vse zaenkrat, kot prvi odgovor na razpravo. Ne manjka nam zaupanja, samo zaupanja in tudi mislimo, da manjše srednje velike države, kajti Češka je največja med majhnimi državami oziroma najmanjša med večjimi državami. Smo 12. po velikosti v EU in zato bi vas sedaj upozoril, da leta 2001, ko je Švedska predsedovala, so časopisi bili polni podobnih člankov, kot smo jih videli tudi novembra in decembra v številnih evropskih medijih. 2001 so številni bili zelo skeptični glede Švedske in ali, bo uspela, ali, ali bodo prevzeli evro, ali bodo ratificirali pogodbo iz Nice in ali bodo Švedi lahko vodili Evropsko unijo. Če bi tiste članke sedaj priredili in zamenjali pogodbo iz Nice z Lizbonsko pogodbo in Švedsko s Češko, bi članki bili tako rekoč enaki, isti in mi sploh nimamo nobenih problemov s tem. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Barozov ne bo govoril še enkrat, tako da bomo lahko kar nadaljevali se znamom in besedo ima gospod Zahradic za dve minuti. Prosim, kolegi, držite se časa za govor, tako da bomo lahko končali in glasovali ob točno oburi spoštovani gospod predsednik izhajal bom iz češkega stališča ki je bilo tukaj že predstavljeno kot ste vi poudarili v vašem govoru lahko vidimo da bodo evropske volitve ki bodo potekale kar zelo kmalu in tako da boste mogoče tudi slišali prispevke, ki bodo močno okrašeni s temi že v bistvu predvolilnimi prispevki in se ne bodo toliko nanašali na prioritete, ki ste jih vi tukaj predstavili. Mislim, da so prvi dnevi češkega predsedstva pomenili pravi test za češko vlado in češka vlada je dobro se odzvala na to. Ti trije EI, ekonomija, energetika in Evropska unija v svetu, torej te tri prioritete češkega predsedstva, vse to ste izbrali na zelo primeren način. Kajti to, kar se je zgodilo na začetku tega leta, konflikt v Gazi in eh, plinska kriza, to dvoje spada saj med dva od teh treh ejev. Hkrati pa smo tudi jasno videli, da je vprašanje energetike res bistvenega pomena za prihodnost EU. To vprašanje bo v prihodnosti še bolj pomembno kot druge teme, ključno, naprimer tudi z izbonsko pogodbo, če lahko tako rečem, kaj te izbonski pogodbi se ne bomo mogli greti. Gre za temo, ki bo obsežna in bo zajela več kot eno predsedstvo. Je pravi izziv za Češko in v bistvu smo z velikim spoštovanjem gledamo na to in upamo, da nam bo uspelo doseči kakšen napredek. Mislimo pa, da je to vse skupaj tudi povezano z gospodarstvom. Gospodarstvo namreč prizadanejo takšne omejitve, hkrati pa to vpliva tudi na zonanje odnose. Potrebujemo trdne eh, odnose s sosedi na vzhodu, pa tudi s Turčijo, kajti brez tega nam ne bo uspelo zagotoviti varnih dobav in pa tudi ne raznolikosti verov. Tako da upam, da bo češko predsedstvo prispevalo k tej razpravi in da bo zaradi tega uspešna vsa Evropska unija. Hvala. Hvala lepa, gospod Zahradil. Sedaj gospod Roček za tri minute. Vážený pane ministerský předsedo Topolánku. Spoštovani predsednik Evropskega sveta, predsednik Evropske komisije, gospe in gospodje. Ne poznam nobenega člana Evropskega parlamenta, ki si ne bi želel uspeha češkega predsedovanja. Evropejci na severu, na jugu, na vzhodu, na zahodu, v novih, starih državah članicah, vsi si želijo uspeh v Evropske unije in želijo veliko uspeha tudi predsedstvu, tudi v člani tega parlamenta, ne glede na politične skupine, pa naj se to bo Evropska ljudska stranka, socialisti, liberalci, kot tudi vsi ostali. Ampak, nažalost, obstajajo določeni pomisleki in strahovi. Ali bo Češka lahko obvladala to vlogo predsedovanja in bo pri tem uspešna? In zato obstajajo nekateri razlogi. En je pomankanje stabilnosti v vladajoči koaliciji. Moji kolegi namreč ne razumejo, zakaj na začetku predsedstva Zakaj ste se odločili za to preoblikovanje vlade? Kako lahko preoblikujete vlado in kako imamo sedaj nove ministre, naprimer za promet, pa tudi nekatere druge? Kako bodo sedaj oni zmogli vse te naloge in bodo pri tem uspešni? Bodo čisto novi na, tem, na tej funkciji. Zakaj so se recimo tudi krščanske demokrati odločili, da bodo imeli svoj kongres ravno tekom predsedovanja. Potem pa so tudi posamezni pomisleki glede odnosov med vlado in češkim predsednikom. Tukaj želim slišati jasne odgovore, tako da bomo vedeli, ali se češka vlada strinja s predsednikom Klausom, ki zavrača Lizbonsko pogodbo, ki tudi govori proti podnebnim spremembam in svetovnemu segrevanju, ki ima tudi mnenje, da finančna kriza izhaja zaradi prevelike regulacije. In potem imamo tudi določene pomisleke glede vaših internih obljub. Namreč obljubili ste pred kanclerki Merklovi in predsedniku Sarkozijo, da bo Češka ratificirala Lizbonsko pogodbo do konca prejšnjega leta. In res bi jasno rad slišal, kdaj bo češki parlament ratificiral Lizbonsko pogodbo. Rad bi slišal, zakaj ratifikacijo to pogodbe povezujete tudi z ratifikacijo dvostranskega sporazuma ZDA z GD e radarjev in zakaj to navezujete tudi na problem odnosov med obema zvonicama v češkem parlamentu. Tukaj smo že večkrat slišali, da je Lizbonska pogodba nujno potrebna, da je nujno potrebna tudi zaradi čeških prioritet. In da je to vse dobro, ampak Lizbonsko pogodbo potrebujemo, če želimo napredovati tudi pri vprašanju energetike. Okrepiti moramo sodelovanje med številnimi drugimi sektorji. Za vse to potrebujemo na Lizbonsko pogodbo. Na koncu bi rad češkemu predsedstvu zaželel veliko uspeha. To je v interesu tako češke kot EU v celoti hvala. Torej, kolegi, prosim vas, da spoštujete čas za govor. Gospa Kohmerin za minuto in pol. Gospod predsednik, šest mesecev Sarkozija je za Evropsko unijo z dramo, dinamiko in deklaracijami. Sedaj pa vi prevzemate eh, predsedstvo s humorjem, ki se ga moramo mogoče malo navaditi. Prepričana sem, da boste konstruktivn predsednik, kajti EU čakajo ogromne naloge. Govorili ste o vojni med Izraelom in Hamasom, o gospodarski krizi in seveda gre tudi za interna vprašanja, kot je Lizbonska pogodba, vendar dovolite, da izuzamem en vidik iz vašega govora, energetska varnost. Povdarili ste fundamentalni pomen tega vprašanja. Strinjam se z vami, energija je osnovno živilo sodobne družbe. Naš življenjski stil nadaljni gospodarski razvoj je odvisen od tega, ne smemo biti odvisni od energetskih dobav. Potrebujemo dobro mešanico različnih virov, da bi bi bili neodvisni. Zato upam, da boste s svojim odprtim načinom evropske partnerje eh, torej pripravili do nove razprave o energiji in predvsem tudi, da spodbudite nemško vlado, da odstopi od izstopa iz eh, uporabe jedrske energije. Treba je storiti veliko. Veliko možnost imamo za napredek v Evropi in eh, veselim se konstruktivnega sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kohmerin, in hvala, ker ste se držali odmerjenega časa. Gospod Šimanski za eno minuto. panie przewodniczący Spoštovani gospod predsednik, gre predvsem za eno merilo za oceno češkega predsedstva. In to smo videli v teh dneh, in sicer energetska politika Evropske unije. Uh, torej potrebujemo sistem, ki preprečuje, da bi se taki problemi pojavili tudi v prihodnje. Imeli smo že take krize 2004, 2006, 2007 in Evropska unija mora postati aktivna. Torej ne gre samo za diversifikacijo in tudi za diversifikacijo dobavnih poti. E, gre tudi za diversifikacijo virov. Torej češko predsedstvo si mora prizadevati za financiranje na buko, za plinovod na, bu, na buko in tudi za aktivno energetsko politiko. Torej, eh, severni plinovod mora biti izuzet iz eh, prednostnih nalog, sicer bomo v naslednjih letih imeli eh, iste težave. Gospod Jurmes, dve minuti. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glede vprašanja energije tukaj, od tega bo odvisna kredibilnost Evrope. Zato bi se rad zahvalil gospodu Barozu, da ste to tako jasno pokazali danes jutraj. Gazprom in nafto gaz. Že sedaj več dni razpravljate o tem. In to je res neverjetno. Sedaj pa moramo reči, gospodje, dovolj je. In zato se moramo skupaj povezati, skupaj se odzvati. In že naprej se vam zahvalimo, da boste to koordinirali. Ampak prosim, kaj pa to potovanje eh, slovaškega in bolgarskega premjera v Moskvo? Kaj pa to pomeni? To je že pokazalo, gospodom, da mi nismo združeni in enotni. Pojasnite mi ta, ti dve potovanji, prosim. Drugič, in mislim, da tukaj bo odigrala komisija zelo veliko vlogo spostaviti moramo tudi primere delovanja v izrednih primerjih. Naprimer, to je tudi direktiva o varnosti na tem področju, kajti sicer Evropska komisija ne bo imela dovolj političnih pristojnosti, da bi lahko reagirala. Potrebujemo evropsko koordinacijo. Drugič, potrebujemo tudi nujni načrt na področju infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi in to moramo zagotoviti z denarjem, ki je že na voljo. Tretjič, moramo uskladiti evropski gospodarski zagon z nek večji načrt investicij v energetsko um, področje. In v bistvu je pravi škandal, da nimamo dovolj denarja iz strukturnih skladov, da se ne moremo odzvati na tisto, kar je nujno potrebno. Namesto tega, da gradimo stadione za evropsko prvenstvo, bi raje videli, da bi več denarja investirali za državljane stavbe, energetsko omrežje, toplo, uh, vse to potrebujemo. Glede jedrske energije smo, tam smo še bolj odvisni kot pri plinu, kajti 90 odstotkov vseh surovin za jedrske elektrarne uvažamo. In ne smemo več tega povezovati z neodvisnostjo. Gospa Kurmeri, pa ste smešni, ko to omenjate. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod. Pa na premijere, kolegenje, kolegi. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Mislim, da v tej dvorani ni nikogar, ki eh, za vida češkemu predsedstvu eh, to nalogo pod temi težkimi pogoji, gospod predsednik vlade. Eno od pomembnih gesl je, oziroma geslo, zato poletje je Evropa brez meja. Interpretacije tega gesla so lahko različne. Osebno sem prepričan, da to pomeni nadaljno liberalizacijo na področju financ in na področju trgovine. In to naj bi pravzaprav pomenilo tudi izboljšanje evropskega socialnega modela, na katerega je Evropa lahko ponosna. Uh, mislim, da ne gre samo za možnosti za odpravo nesmiselnih ovire za svoboden pretok eh, delavcev. Potrebujemo tudi izboljšanje na področju eh, enake obravnave. V teku češkega predsedstva naj bi se zauzeli za to, da bo prišlo do izboljšanja tudi pri zdravstveni oskrbi čezmejno. Torej, potrudili naj bi se, da ne postavljamo novih ovir. Se smo država, ki zgodovinsko in geografsko sodi v Evropo in zato želim omeniti strategijo, ki si jo je zastavila češko predsedstvo za eh, vzhodne sosede in sicer Srbija, Kosovo, Moldavija. Eh, ta država je storila veliko korakov za približevanje EU. S tem, da se ne ustvarjajo nove ovire in nove meje, eh, to pomeni, da se je treba ukvarjati tudi s politiko do držav, kakršna je naprimer Kitajska. In to prav tako pomeni, da se moramo ukvarjati z vlogo eh, manjšin v Evropi, predvsem manjšin, o katerih se nerado govori v Evropi in ki pogosto živijo brez dokumentov, brez potnih listov v naših državah. Razen tega eh, naj bi šlo za odpravo politike dveh standardov morali bi imeti možnost, da svobodno odločamo, ste rekli. Dajte tudi čiškim eh, državljanom možnost, da eh, odločajo o Lizbonski pogodbi in radarskih napravah, gospod Vilje. V imenu skupine Indem bi rad pozdravil češko predsedstvo. Pozdravil bi jih rad in hkrati tudi bi rad povedal to, da so Čehi preživeli velike preizkušnje in da mogoče bolje kot številni med nami razumejo ceno in pa tudi smisel, pomen besede svoboda. Rad bi jih pozdravil tudi z našim upanjem. Gospod Upolanek, gospod Vaclav Klaus, predstavljate za nas dve upanje. Poslušajte glas ljudi, to pomeni, spoštovati tudi referendum o Lizbonski pogodbi v vsej EU. Evropskim prebivalcem moramo dati njihove svoboščine, tako da se bodo lahko osvobodili bruselske birokracije, ki nas kar preplavlja. Danes nas je vedno več ljudi v Evropi, kot pa teh disidentov v Bruslju. Hvala. O kjer je zvon ja, hekje, je na lepto jih to lovo. Hvala lepa, gospod Debilje. Gospod Van Heke, eno minuto. Slejs, en enkle minute. Hvala, gospa predsedujoča. Pravzaprav lahko prosim predsedstvo samo za naslednje. Pomagajte nam, pomagajte, da Evropske inštitucije spoštujejo demokracijo in v demokraciji odloča ljudstvo. V državah, kjer, je imelo, kjer je imel, so imeli ljudje možnost eh, se izreči na nizozemskem, v Franciji in na Irskem, so zavrnili Lizbonsko pogodbo oziroma eh, Lizbonsko novo evropsko ustavo. In zato uh, mislim, da. Eh, ne sme biti tako, da se skrbimo predvsem za eh, evropske institucije. Mnogi eh, tudi nočejo vključevati novih držav v Evropsko unijo. Eurokrati nekako usiljujejo svojo lastno voljo. Češka je pred kratkim se otresla z, z, z, diktature in mislim, da imate možnost, da nastopate proti tej nomenklaturi, s tem eh, bo vaša država postala pol svobode. Hvala, gospod. Gospod Krkov, za dve minuti. Gospod. Gospod Topolanek, pozdravljam vas eh, v Evropskem parlamentu. Spomnim se vašega obiska že prej. Gre za zgodovinski dogodek za vašo državo in prihajam jate z veliko spretnostjo, zastavili ste si pomembne prioritete, energetika, prihodnost Evrope, ekonomija in na začetku svojega predsedovanja ste bili soočeni z velikimi izzivi. Uh, Trdo delate na tem, da bi ponovno spostavili dobavo plina v Evropsko unijo. Pokazali ste veliko diplomatsko sprednost pri pogajanjih z Rusijo in Ukrajino. Seveda pa je nujno potrebno, da eh, se Ukrajina in Rusija zavesta, da na ta način ne morete poslovati v moderni Evropi. Pri svojem delu eh, ste se lotili tudi krize na Bližnjem vzhodu in poskušali doseči prekinitev eh, spopadov uvajate oziroma podpirate smiselne eh, pristope, smiselne ukrepe, ki bi omogočili dolgoročno rešitev. Govorili ste o mobilizaciji držav, ki se strinjajo z vašo liberalno eh, držo pri preprečevanju protekcionizma. Treba je zagotoviti da ne bomo preregulirali zadev. Čez en teden bomo dobili novega ameriškega predsednika v Belo hišo in prepričan sem, da bomo spostavili dobre odnose z Barackom Obamo čez Atlantik. Kaj povezave so odločilnega pomena tudi za našo prihodnost. Če citiram gospoda Churchla, ki je dejal, ne ostavljajte se, ne bojte se in ne obupujte. To želim tudi vam. Hvala lepa, gospod Evi Dženin. Gospod Barozo, gospod Topolanek, priznati je treba, da se češ, ko predsedstvo sooča z zelo težkimi problemi, imamo vojaške spopade med Izraelom in Palestino, imamo težave za oskrbo s plinom iz eh, Rusije. Zadeve se bodo še povečale z povečanimi političnimi napetostmi med državami. Konec vašega predsedovanja bodo obeležile volitve v Evropski parlament. To povdarjam, ker to ni predvideno z Lizbonsko pogodbo, ratifikacija Lizbonske pogodbe in začetek veljavnosti te pogodbe mora postati tudi točka na dnevnem redu vašega predsedovanja. Težko je voditi Evropsko unijo v takšnem obdobju, ampak vse države izkoriščajo te priložnosti zato da bi razvile bolj odgovorno evropsko politiko na področju skrbe z energijo in tudi na področju ohranjanja delovnih mest. Gospod eh, Topolanek, želim si, da bi vaše predsedovanje bilo uspešno. To bo dokazalo, da so novi prišleki sposobni ne le slediti, temveč tudi voditi Evropsko unijo. Treba je zagotoviti, da se bo vseh 27 eh, držav članic združilo okoli skupnih eh, ciljev. Kontradiktorna sporočila prihajajo iz različnih eh, čeških institucij in to ovira vaš uspeh. Zato storite vse, da rešite svoje jenotranje probleme. Slovenija vam daje tukaj vzgled. Potem pa morate za sabo združiti osnovne oziroma največje politične skupine, politične stranke v tem Evropskem parlamentu, tako da si zagotovite svojo podporo. To je pomagalo tudi francoskemu predsedstvu. Poleg tega se treba boriti proti ksenofobiji, antisemitizmu. Tudi na češko plivajo ti trendi in zato vas pozivam, da to točko vrstite visoko na dnevni red vašega predsedovanja. Želim pa vam veliko uspeha pri njem. Hvala lepa, gospod Viženin za eno minuto gospa valean eh, Zahvaljujem se predsedujočemu, da je danes tukaj med nami eh, in predstavlja češki program. Želim vas upozoriti na več vprašanj in upam, da, bo, da boste to obravnavali. Eh, torej, vaša tema, vaš slogan je Evropa brez ovir. In uh, dejstvo je, da imajo, eh, da imajo evropski državljani pravico eh, do eh, tega in da se gibljajo naokrog prosto. Vendar pa se mi zdi, da je to sedaj ogroženo in komisija ima poročila, poročilo o izvajanju te direktive, ki je veliko razočaranje in uh, upam, da boste tej temi namenili veliko več teže, kot pa na to kaže vaš program na področju uh, svobo, svobode in varnosti. Drugič, glede nekatere izjemno težke stvari, s katerimi se boste morali soočati, kot je eh, velika finančna kriza, pa eh, imate na ramenih tudi veliko zakonodajno breme in upam, da boste uporabili vsa sredstva, da boste privedli k kraju, eh, uspešnemu kraju različna poročila na tem področju, zlasti pa pričakovanja s strani evropskih državljanov državljanov, ki se nanašajo na zmanjšanje eh, cen in eh, upam tudi, da se boste držali zaveze, da eh, dosežete sporazum na tem področju. Hvala lepa in veliko uspeha med vašim predsedovanjem. Hvala lepa, gospod Borgezio, sedaj za eno minuto. Čeka in spero, da faccia passare l'Europa dal bla bla inutile di Bruxelles ai fatti upamo, eh, da bo Evropa prišla od nesmiselnega bla bla do, eh, do soočanja s pravimi problemi, ki se eh, pojavljajo zlasti naprimer v sredozemju in to je na nek način prebudilo Evropo, ki se je zavedla situacije v sredozemju, ko gre naprimer za trgovanje Eh, z mamili iz Afrike in eh, pomembno je, da se s tem ukvarjajo ministri za notranje zadeve, zato da zaustavimo to trgovanje in spodbudimo sicer tudi delo Frontexa. Eh, vendar pa je to potrebno potem povezati tudi z različnimi ukrepi in sredstvi. Evropa bo uspešna samo, če bo imela koordiniran pristop k tem vprašanjem in zato Pojdite v Lampeduzo, pa se boste zavedli vse resnosti te situacije. In pa mogoče eh, tudi sedež, morda bi bilo potreba vzpostaviti sedež oziroma center za borbo proti temu tam na licu v mesto ali pa pojdite tja kot turist. To je resnično lep eh, sredozemski otok. Ja, Gospod Horaček ima besedo. Hvala. Hvala lepa auftrag für die deutschen grünen dass tschechien für die Hvala lepa. Veselim se, ker sem bil izvoljen v Pragi, da bo sedaj Češka prevzela za pol leta predsedstvo Evropske unije. Po 40 letih po okupaciji Čehoslovaške sem šel v političen exil v Nemčijo in zame je to še vedno čudež, da na Češkem in v srednji Evropi lahko pospešujemo demokracijo in pa upoštevanje človekovih pravic. Aktualna politična, politični in gospodarski razvoj je seveda velik izziv za vsako predsedstvo. Ampak mislim, da bo to predsedstvo temu kos. Ne le češki, tudi nam želim najboljše za to predsedstvo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala, da ste spoštovali čas eh, za vaš govor. Gospod Adamu ima besedo. Eno minuto. Ste sprodelali, ste vstavili sprodelali. Gospod predsedujoči, nekatere prednosti tega eh, predsedovanja so že bile omenjene, vendar potrebujemo tudi ukrepe za zaščito varnosti poleg NATO in še drugih organov oziroma institucij. Vprašanje pa je, kdo je rekel, da je potrebno prejiti na to, kaj ti, če je Evropska unija ogrožena, moramo nastopati skupaj. Tu je situacija z Izraelom, vendar eh, niso bile sprejete nobene sankcije, EU ni ničesar eh, sprejela, govorimo o Evropi brez eh, ovir. Eh, situacija, je re, res je, da postaje situacija vse proznejša in zaključki, ki jih lahko potegnemo iz te finančne krize, je nekaj, kar vpliva na trge. In lahko si pogledamo politiko Evropske unije, potem eh, skušamo ugotoviti tudi, kaj se dogaja z Evropskim barometrom. Dogajajo se množične demonstracije in gre za poziv k političnemu miru, se mi zdi. To je tudi znak, eh, v kolikšni meri ljudje potrebujejo varnost. In države Evropske unije morajo odigrati eh, vlogo, ki jim pripada in veliko preveč omejevanja je še kar zadeva eh, stabilnosti, pakta stabilnosti. Hvala lepa. Gospod Senat. Gospod Sinot, eh, želim eh, vse dobro vašemu predsedovanju in eh, kot članica iz Irske se želi, želim zahvaliti vašemu, vaši vladi. In češko predsedstvo je reklo, da bodo spoštovali irsko, rezultat irskega glasovanja. In tu so glasovi nizozemske, irske in drugih. In to spoštovanje je eh, vsega spoštovanja vredno. In eh, kar zadeva krize, ste tudi predstavili ambiciozni program za soočanje s krizo, ki zahteva spoštovanje med članicami, hkrati pa tudi spoštovanje do ljudi teh držav članic, če želi biti uspešen program. In izkazali ste to spoštovanje do ljudi in priznali, da eh, bi, eh, je potrebno upoštevati eh, glasove tudi iz te države. Hvala lepa. Gospod, gospod Nasaur, dve minuti. Gospod, sva predsedujoča, gospe in gospodje, morda gospod Topolanek sploh niste računali na tako dobrohoten sprejem v Evropskem parlamentu, ampak češko predsedstvo je dogodek, In lahko rečem tudi, da ima nek navdih zgodovine. V mojem političnem življenju sem doživel dva posebna dogodka. Eno je bilo združenje obeh Nemčij, ponovno pa evropsko združenje. Po dveh krvavih državljanskih vojnah v Evropi v preteklem stoletju. In to, da Češka predstavlja predsedstvo Evropskega sveta, je priča zelo pomembnega zgodovinskega trenutka, za katerega smo hvaležni. Zagotavljam vam podporo naše politične skupine EPP brez pridržkov, brez skepse. In eh, upravičeno ste začeli tudi log za Karlom Četrtim, ki ni bil le ustanovitev ali utemelitev prometne mreže v vzhodnji Evropi, ampak je bil tudi eden, ki je dal ime eni najpomembnejših univerz, univerz v Evropi. In ta univerzalizem pa nas ravno tako zaznamuje kot tudi druge pogodbe. Pri nas boste naleteli na soglasje, ne glede na to ali drugo euroskeptično izjavo, ki jo poznamo iz vaših držav. Mi pri naši politični skupini smo zelo odločni, evropejci, o tem ni dvoma, ampak ravno zato pa smo v stanju, da vidimo in spoznamo napačne razvoje v Evropi in da jih tudi popravimo. In v ta namen je Lizbonska pogodba odličen instrument in zato že želim izraziti pričakovanje, da boste kot predsednik sveta prispevali k uveljavitvi te pogodbe in da bo vaša država to pogodbo čim prej ratificirala. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Nasauer. Gospod Baron Kres, po eno in pol minuti. Hvala lepa. Eh, señor presidente del Consejo. Gosp podpredsedujoči, eh, gospod predsedujoči svetu, gospe in gospodje, naj tudi sam zaželim dobrodošlico češkemu predsedovanju in izkažem enako prijateljstvo, prijateljski odnos, kot sem ga doživel tudi sam leta 1991. In gre za veliko generacijo eh, čeških državljanov eh, te starosti, Eh, ki so sedaj, eh, ki jih na nek način upodablja eh, predsednik Vaclav Havel. Sprejeli ste odločitev in vesel sem, da ste govorili o Evropi pravil in o Lizbonski pogodbi. Veliko je tudi stvari, Eh, glede katerih ste sprejeli odločitev in odločili ste se, da je to nekaj, na čemer bo treba delati skupaj. In eh, tu gre tudi za dejstvo, da je ta plinski konflikt politične narave in tega ne moremo ne upoštevati. In lahko razumem, zakaj Češka republika je zelo ponosna na svojo suverenost, na svojo neodvisnost. In drugič, govorili ste o evru, gospod predsedujoči, in včeraj smo obeležili deseto obletnico evra. Kaj boste naredili v obrambo evra med češkim predsedovanjem? Hvala. Hvala lepa. Gospa Ek. Man?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 obravnavati mora delovanje Evropske unije pri urejanju te krize, zlasti finančne krize. Pomagati je potrebno tudi državljanom, obvarovati delovna mesta in podobno. Vsaka finančna kriza predpostavlja tudi tehnološke spremembe, veliko preobrazbo, uvajati je potrebno nove tehnologije eh, z biogorivi, potem eh, sončno energijo in podobno, različne tehnologije, da bi bili na ravni eh, tega klimatskega izziva in tudi, da bi lahko ustvarili novo Evropo. Potrebujemo pro Eh, podnebne na nek način tehnologije in gre za energetski svežen, ki je zato zelo pomemben. Potrebujemo eh, celostno evropsko politiko glede tega in Evropska unija mora govoriti enoglasno glede eh, tega. Sicer bodo državljani, ki sedaj prezebajo v svojih stanovanjih, eh, nam tega ne bodo oprostili. Zato je resnično potrebno, da smo glede tega enotni. In eh, pozdravljam češko predsedovanje, ki mu bo sledila Švedska. Hvala lepa. Jajna lepto parakalo. Hvala lepa. Eno minuto ima gospod Kristovskis. Valo sveik, Čehijas valdība par apņēmību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 Češka republika se je zavezala, da bo nadalje spodbojala eh, borbo proti različnim kaznivim eh, dejanjem in eh, še vedno so v spominu komunistični zločini, vendar pa je tu tudi politika, mnogi politiki, se, katere se zdi, kot da tega ne želijo videti. Tu gre tudi zato, da eh, dokler se obsoja nacistične zločine kot zločine proti človečnosti, na drugi strani pa se opravičuje sovjetske zločine, potem se bomo morali sprijazniti z dejstvom, da se Evropa še vedno deli na vzhod in zahod. Zahod in da bo prihajalo do eh, prenehanja oskrba, oskrbe s plinom in dokler se bo to eh, nadaljevalo, potem tudi evropske vrednote ne bodo neurešničene in bodo ostajale eh, samo sanje. Gospod eh, Sarjež Vorski. Gospod predsedujoči, gospod eh, premijer, to je prvo predsedstvo države iz bivšega sovjetskega bloka in zato vam držimo pesti, da bo vaše predsedstvo res prvorazredno. S svojim predsedstvom ste začeli v zelo razgretem političnem ozračju in uh, v hladnem, ledenem vetru energetske krize. Rad bi vam čestital, premijer Topolanek, za vaše hitro ukrepanje in zavezanost poiskati rešitev plinski krizi in zato, da ste posredovali med Rusijo in Ukrajino. Energetika in vzhodno partnerstvo, to sta dve od prioritet češkega predsedstva, potrebujete tudi plin. In to je neko presečišče obeh prioritet vašega predsedstva. Najti morate nujno solidarno rešitev in to takoj. Delati morate na tem, da se bodo deblokirali, deblokirale dobave plina za ljudi, za državljane in za industrijo. Najti pa je treba tudi dolgotrajno sistemsko rešitev za prihodnost. Potrebujemo celovito in odločno strategijo, ki jo je potrebno pripraviti. Prav tako pozdravljamo vašo prioriteto na področju vzhodnega partnerstva, kar nam bo zagotovilo ustrezen okvir za sodelovanje z našimi partnerji, ki so nam tako blizu preko meja. Evropski parlament bo to dopolnil z lastno razsežnostjo, s tem, ko bomo pripravili parlamentarno skupščino, ki pravimo Euronest. Na ta način bi se lahko izognili podobnim krizam, kot smo jim priča sedaj. Upam, da bo težko predsedstvo v teh kriznih razmerah lahko izpolnilo naša pričakovanja in da bomo čez šest mesecev imeli manj ovir in močnejšo in varnejšo Evropo. Skladno z vašim sloganom. Želim vam veliko uspehov. Hvala lepa. Ja, ja, Herr Rat. Gospod Leinen, eno in pol minute. Gospod es den kern der europäischen idee trifft äh, die menschen zusammenzubringen. ich hoffe allerdings auch dass die europa brez ovir je dober moto in upam da bodo te ovire izginile tudi v nekaterih glavah ki imajo tako politične kot tudi ideološke pridržke pred evropsko unijo in se tako sami blokirajo proti nadaljnjemu razvoju evropske unije kot je predvideno v, Evrop, v lizbonski pogodbi in v vaši državi je treba na tem področju opraviti še veliko dela reformna pogodba mora priti, kako želite izvajati energetsko politiko, ne da bi imeli temelje, ki so za to predvideni v tej pogodbi. To ne gre in to lahko vidimo še v drugih politikah. In popolnoma nedopustno je, da bi verifikacijo obesili na druge notranje politične težave. To je nesprejemljivo, kajti gre za skupno pogodbo, ne pa za notranje politične spore opozicije proti vladi ali obratno. Evropa je skupnost vrednot, človekove pravice so v ospredju in tudi v, držav, v vaši državi so na tem področju deficiti. Tukaj bi omenil primer doktoretke, ki, že 14 leta, let, ki se že 14 let bori za pravico in za očkodnino. Poskrbite za to, da bo ta primer odpravljen med vašim predsedovanjem. Vaclav Havel je zanj že glodovno stavkal. Končal bi s tem. Sarkozy ob koncu rekel, šest mesecev ga je spremenilo. Želim vam, da boste tudi vi in nekateri na Češ v Češki republiki se s to izkušnjo lahko spremenili. Hvala. Ja, Mikro, Mikrofon, prosim. Uh, Gospod premijer štiri vprašanja. Če bi ugotovili, kot ste rekli, da je Lizbonska pogodba slabša kot Niška pogodba, zakaj ste jo podpisali drugič? Ali lahko prosim potrdite, da Češka republika ne bo v skušnjavi, da sledi Ircem in da se skuša odvojiti od tega lizbonskega svežnja tretjič. Ali se vam ne zdi, da obstaja nasprotje med tem, da pridete sem in hvalite legitimnost parlamenta, hkrati pa zavračate podporo pogodbi, ki v veliki meri okrepi ta pooblastila oziroma pristojnosti. Četrtič, ali lahko češko predsedstvo ima pristojnost prave pristojnosti, dokler Republika ne ratificira pogodbe. O, gospa predsedujoča gospod predsednik vlade paradoksalno ta kriza v kateri se je znašel svet in tudi evropa lahko predstavlja velikega rešitelja za vas kajti ti ki so tukaj navajeni na to da vse poučujejo nosijo glavno odgovornost za to krizo oni so tisti ki so to krizo nadzirali in tudi do nje pripeljali. Danes smo zaznali nek nov zagon v vaši izjavi in zato vam želimo vse dobro v vašem predsedovanju. Historično bi vas rad upozoril na dejstvo, ki ga velja izkoristiti. V letu 1618 je na Hradčane prišla zelo arogantna uh, skupina poslancev iz Habsburških dežel, ki so jih vrgli skozi okno zaradi njihove arogance. To je bila defenestracija in zato bi vas tukaj pozval, da tudi defenestrirate tiste nasvete vseh nepoštenih svetovalcev, kajti na ta način eh, edino lahko rešimo Evropo te krize in eh, le na ta način boste lahko uspeli tudi izpolniti naša pričakovanja. Gospod eh, Zapala, hvala lepa, gospod predsedujoča. Kot eh, vedno v Evropi živimo v zgodovinskem času. Šest mesecev češkega predsedstva bo brez dvoma tudi živelo v takšnih razmerah. Razprava danes je namenjena eh, temu, da bi predsedstvo našlo nekaj resnih rešitev za Lizbonsko pogodbo. Pot je že začrtana, ampak eh, zamuda je kar velika. Mi pa si želimo napredka. Smo v resni globalni finančni krizi, ki še ni videti konca in upamo, eh, da tekom letošnjega leta ne bo prišlo še do nadaljnih negativnih posledic. Nadaljevati moramo po poti, ki jo je utrlo francosko predsedstvo, tako da bomo lahko za Evropo dosegli tudi pomembne rezultate. Evropa se namreč sooča z resnimi problemi v kontekstu oskrbe z energenti. To je zelo, zelo resen problem in kakršnakoli rešitev tukaj bo zelo zapletena. Upamo pa, da se bo našla rešitev. V prihodnje bo, trebna, bo potrebno obravnavati vprašanje tako velike energetske odvisnosti številnih evropskih držav. Kar zadeva gazo, se ne smemo pogajati s teroristi, ne smemo si zatiskati oči pred eh, tamkajšnjimi razmerami, ampak eh, napadi na civilno prebivalstvo se morajo prenehati in nedolžni civilisti ne bi smeli biti upleteni v to vojno. Prav tako je potrebno rešiti vprašanje priseljevanja v Evropo in veliko pozornosti je potrebno nameniti temu problemu, še posebej razmeram, s katerimi se soočajo na Malti. Prav tako je potrebno v bližnji prihodnosti rešiti problem Cipra, zato da se lahko rešijo razmere med Grčijo in Turčijo, med Evropo in Turčijo. No in na zadnje, gospod predsednik, upam, da nas boste pogosto tukaj obiskovali. Želim vam vse dobre pri vašem delu in eh, vam čestitam za vašo prisotnost danes tukaj, če so čem res nismo vedno priča. Upam, da bomo nadaljevali po tej dobri poti. Hvala lepa, eh, gospod Ponjo. Gospa predsedojoča, gospod predsednik, pri vaših čeških zgodovinarjih sem odkril razlog, zakaj niste ratificirali Lizbonske pogodbe. Namreč zato, ker ta govori o magiji številke 8, 2008. 1918, Češko-Slovanka, Češko-Slovaška 1348, eh, eh, Praga, skratka, vse te osmice so za vas težavne. 1938, Francija in Združeno kraljestvo sta vas zapustili. 48, zaradi državnega udara ste se znašli na drugi strani. 68, sovjetski tanki. Tako da 2008, razumem, ste raje pustili ob strani, kajti namesto, da bi ratificirali v letu 2008, eh, ste se odločili drugače, ker to bi bilo sumljivo. Iz nekaterih ust smo slišali primerjavo med omejeno suverenostjo, ki jo je ponujal Brežnjev in eh, to Lizbonsko pogodbo. Tovariš Barozo, ki je tukaj, kljub vsem svojim eh, napakam, ni Brežnjev, kljub svoji preteklosti. Snašli smo se v zgradbi, v kateri imamo deljeno suverenost z svobodnim soglasjem. In Lizbonska pogodba je samo eden od gradnikov te nove zgodovine. Zato vas prosim, 2008 je mimo, ratificirajte v letu 2009. Hvala lepa, besedo ima gospa Starkevičutja. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Češka republika prevzema predsedstvo v času težke razprave o gospodarskih reformah, o, o izbiri eh, modela za Evropsko unijo. Naj bo ta bolj socialno usmerjen ali bolj liberalno usmerjen. Včasih se to prezentira kot razprava med staro in novo Evropo, ampak po mojem mnenju bo Češka republika uspela najti soglasje. Ta dva koncepta namreč nista tako zelo drugačna gre za posledice globalizacije in pa eh, večkulturnih gospodarstv, kajti tržno gospodarstvo različna ljudstva razumejo drugače in to določajo eh, tudi načini obnašanja. Države v nekdanjem sovjetskem bloku dobro vedo, da je vzpostavitev eh, tržnih institucij in samih zakonov še ne pomeni, da bo tudi trg uspešno deloval. Trg in tržna načela morajo razumeti tudi ljudje in ta načela morajo biti tudi prilagojena njihovim potrebam in željam. Včasih zaradi političnih eh, razlik je potrebno tudi eh, razlike med temi modeli podarjati, ampak v dolgoročni perspektivi eh, pozne tržno-gospodarske reforme, upoštevajoč spremembe v gospodarskem okolju, ustvarjajo možnosti za radikalne in populistične politične skupine, da prevzamejo oblast. Poleg tega se na ta način ustvarja tudi dolgoročna politična nestabilnost in to vse skupaj privede do gospodarske upočasnitve. Hvala lepa. Gospod eh, Kamre. Dobro, če ga ni v dvorani, naslednji gospod Brok, dve minuti. Gospod predsednik, kolegi in kolegi. Gospod predsednik sveta, gospod Barozo, kolegice in kolegi, tudi jaz bi želel češkemu predsedstvu čestitati ob prevzemu funkcije. To je prvo predsedstvo iz nekdanje države Varšavskega pakta. In uh, tudi dopolnil bi to, kar po, je povedal gospod Nasauer, da je zato gre tudi tu za simbolični pomen. Mislim, da vprašanje pogajanja o plinu, vprašanje dejanja Schwarzenberga na Bližnem shodu in drugi primeri, tukaj se vidi, da je češko predsedstvo dobro pripravljeno na delo, ki ga pričakuje. Zato bi povdaril, da to, kar je bilo izraženo kot strateški koncept v povezavi z energetsko varnostjo, da je to pomemben primer za ponazoritev tega, da obstaja veliko področji, pri katerih ni več možno da bi neka država sama skrbela za interese svojih državljanov, ampak da je to možno le z skupnimi evropskimi prizadevanji. Gospod predsednik sveta, pristojno za energetsko varnost bomo dobili šele z Lizbonsko pogodbo. To, kar sedaj delamo, je koordiniranje, ni pa obvezujoče. In eh, veliko zadev, ki se jih moramo lotiti kot izziv, so možni le z pristojnosti, ki nam jih nudi Lizbonska pogodba možnosti okrepljene demokratizacije, namreč pravice Evropskega parlamenta in pa krepitev pravic nacionalnih parlamentov, šele takrat bo to mogoče. In iz tega razloga mislim, da je tako, da morda prevod v nemščino ni bil pravilen, ko je bilo rečeno, da ste povdarili, da bi bila niška pogodba mora biti boljša od lizbonske mislim, da bi morali popraviti ta nemški prevod in iz tega razloga morate najti možnost, da podarite, da se bomo skupnim izzivom zoprstavili z vsemi točkami, to pa lahko storimo bolje le z Lizbonsko pogodbo. Hvala. Ja, ja. Hvala lepa, besedo ima gospa Estrela, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod predsednik. Govorili ste o Evropi pravil. Veliko ste govorili o pravilih, ampak eno od pravil demokracije je spoštovanje sprejetih obveznosti. Vi ste sprejeli obveznost, da boste ratificirali Lizbonsko pogodbo pred koncem leta 2008. Temu ni bilo tako in to je bila vaša napaka. Zato vas sprašujem, kdaj bo Češka republika ratificirala Lizbonsko pogodbo. Govorili ste tudi o zaupanju. Češka vlada, vključno z vašim predsednikom, ima seveda vso pravico, da počne, kar je volja, ampak ne smete pozabiti, da ste del Evropske unije in da govorite zdaj v imenu več kot 500 milijonov evropskih državljanov in 27 držav članic. Tako da ne morete pustiti ob strani dejstva, da je 25 držav članic že ratificiralo Lizbonsko pogodbo in da gre Irska v smer drugega referenduma. In uh, eh, javnomenske raziskave kažejo, da bo večina za. Irci so namreč domeli, da v trenutnih konjunkturnih razmerah, ki so še posebej težke, pripadnost Evropski uniji, še posebej evroobmočju, lahko državo zaščiti pred še hujšimi posledicami. Zato me zanima, kdaj bo Češka republika sama ratificirala Lizbonsko pogodbo. Kot je dejal Martin Šulc, predsednik naše skupine, v času, ko se Evropa sooča z eh, še nikoli videnimi izzivi, lahko le Lizbonska pomogodba pomaga pri iskanju rešitev. Hvala lepa. Gospod Kapato, minuta in pol. Hvala lepa. Predsednik, govorili ste o vzhodnem partnerstvu. To partnerstvo je nedavni izum Evropske unije tega prej v Evropi ustanovnih očetov te Evrope ni bilo. Govorimo o tisti Evropi eh, v letih tik po drugi svetovni vojni. Tista Evropa je dajala ljudem na njenih mejah vedno perspektivo pristopa k Evropi. Evropa je bila vedno dejavnik miru. Ne zato, ker je ponujala partnerstvo tistim na njenih mejah, ampak eh, ker je ponujala perspektivo dejanskega članstva. Francosko predsedstvo pred vami je bilo zelo jasno, kar se tiče meja, kar se tiče definiranja eh, meja Evrope in kar se tiče eh, loputanja vrat v obraz predvsem Turčije in jasno je pokazalo, da želi Evropa svoje meje, svoja vrata zapreti. Rezultat tega pa je bil, da smo v preteklih desetletjih naprimer, imeli upanje za države, kot je bila vaša, zdaj pa imamo eh, vojne in napetosti na Kaukazu, v eh, Magrebu, na Uralu. In kot eh, član radikalne, vendar ne nasilne stranke, si tega ne želimo postati moramo združene države Evrope, ki bodo odprte članicam in ne smemo stvari zdaj zapletati z pojmom partnerstva, ki nima prav nečesar eh, skupnega z integracijo pravic. Gospod predsednik, najprej vam čestitam za že upravljeno delo vašega. Eh, predsedstva. Prav tako naj povem, da imamo številni švedi še vedno občutek, da je Praga vzhodno od Štokholma, ravno zaradi bremena politične geografije preteklega stoletja. Ampak to je napaka in vaše predsedstvo bo Češko republiko umestilo nazaj na pravo mesto v zemljevidih v naših glavah, torej v srče Evrope, tako v zgodovini kot v prihodnosti. Upam, da boste prav tako dobro zorali zemljo tudi za švedsko predsedstvo, kar zadeva okolje, kar zadeva konkurenčnost, ker bo tako pomembno, da se soočimo z gospodarskimi problemi, z odprtostjo, brez protekcionizma in z dinamiko odprtega gospodarstva. No in seveda, kar zadeva vprašanja energetike, tukaj boste igrali ključno vlogo. Jasno je, da ste na pravem kraju, na pravem mestu, na pravi poti in eh, smo v času, kjer je potreba po reformah, po spremembi še kako izražena in solidarnost in varnost, kar zadeva energetske dobave, pomeni, da je potrebno reformirati in poglobiti evropski notranji trg z energijo. Brez tega bomo izpostavljeni različnim nevarnostim in poskusom, da se nas razdeli in eh, ošibi. Edno od ciljev je zagotoviti, da ne bo nikogar, ki bi lahko omejeval dobavo in oskrbo z električno energijo in eh, plinom, hkrati samo distribucijo. V zagotovitev tega, za zagotovitev tega bomo vzpostavili en sam enoten trg. Če bomo dosegli to pod vašim predsedstvom, potem bo to strateški korak naprej, ki k kateremu upam, da vam bomo lahko vsi eh, čestitali. Eh, hvala lepa, gospod Hukmark. To ni bil gospod Hukmark, gospod Berger, ampak gospod Hukmark. Zdaj pa ima besedo gospod Berger. Hvala. Skupaj z nekaterimi drugimi kolegicami in kolegami, ki so danes prisotni, sem pred letom 2004 sodila k tistim poslancem, ki so se v posebni meri zauzemali za članstvo Češke republike kot člani Mišljenega parlamentarnega odbora in zato je danes to poseben dan tudi za tiste poslance, ki niso iz Češke republike in z veseljem vas tudi kot avstrijska poslanka pozdravljam in kot taka vam lahko rečem, da ni bilo vedno zelo popularno se v Avstriji zauzemati za pristop Češke. Zato smo zagotovo med tistimi, ki posebej želimo ponuditi podporo češkemu predsedstvu, in ki ne želimo preceniti začetnih težav. Omenjeno je bila že prvotno, bilo prvotno stališče v konfliktu v Gazi in ne izjavo o previsokih socialnih prispevkih. No, iz avstrijskega vidika nas skrbijo tudi izjave, v zvezi, v slova, v zvezi, izjave slovaške v zvezi z elektrarno. Od eh, Jiržika Ružeka, filozofa in eh, pisatelja, obstaja kar nekaj izjav v zvezi s Češko, nek, ki podajo tudi neka navodila. In eh, priporočam vam, da si to preberete, kajti to je zelo humoristično napisano kot neka navodila za uporabo. Žal navodil za uporabo za Evropsko unijo ni, ampak če kdaj bodo, bo vsako predsedstvo veselo, da jih bo lahko imelo in bi jih moralo tudi uporabiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Karas. Dve minuti. Prosim pa vas, da se držite predpisanega časa, ki vam je na voljo, če sicer vas bom primorana izključiti. Gospa predsednica, gospod predsednik sveta, imate posebno odgovornost razne provokacije skrbijo za ogorčenje, ampak vaš trud, da se zauzemate za Evropsko unijo, pa se čuti ne šele danes. Priprave se zdijo dobre v vašem programu, postavljate pravilne povdarke. Ocenili pa vas bomo potem s kakšno odločnostjo, s kakšnim osebnim angažmajem in s kakšnim evropskim zavedanjem boste tem ciljem sledili. Predsednik komisije Barroso je rekel, da Evropska unija v, tem, pol, v tej polovici leta prestaja preizkušno. Češko predsedstvo je na preizkusu evropske politike. In ta preizkus bomo lahko uspešno izvedli le, če se bomo skupaj potrudili in dali najboljše od sebe. In zato prosim, da ne izigravate notranje politike v evropski politiki, in da ne obremenjujete predsedstva z notranjopolitičnimi vprašanji. Vašim državljanom jasno povejte, da že sedaj čutite v plinskem konfliktu, pri finančni krizi, pri gazi in tako naprej, da z Lizbonsko pogodbo lahko močneje izvajate svojo funkcijo v soglasju z drugimi evropskimi institucijami. Evropska unija je združba vrednot in pravil. Da, imamo pravila. Kdor se teh pravil ne drži, kdor ne uresničuje obljub, deluje nesolidarno. Skupnost vrednot in pravic, politični cili nas združujejo kljub vsem razlikam. Zato vas pozivam, da se ne skrivate za vašo državo, ampak naredite korak naprej, ratificirajte Lizbonsko pogodbo pred dnevom Evrope 2009, med vašim predsedstvom in po vaših dejanjih vas bomo ocenjevali, ne pa po izjavah vašega predsednika v, na Češkem. Hvala lepa, gospod Karas. Ja. Gospod Titli, minuta in pol. Dobro, očitno gospoda Titlja ni v dvorani, zato ima besedo gospod Željenec te minuti. Sem tukaj, gospod predsedujoča, nisem vas slišal. Zanimivo je, da je češko predsedstvo dejalo, da opozicija skuša torpedirati češko predsedstvo, ampak eh, koliko jaz vidim, češki eh, predsednik sam že zelo dobro torpedira češko predsedstvo. Češko predsedstvo pravi, da počnejo vse, kar je v njihovi moči, da bi razširili Evropsko unijo in da bi sprejeli tudi Hrvaško. Ampak če počno vse, kar je v njihovi moči, zakaj ne ratificirajo Lizbonske pogodbe, kajti konec koncev se je češko predsedstvo s tem strinjalo in zato se mora zdaj držati svojih sprejetih obveznosti. Iskreno povedano, to ni nekako bleščet začetek predsedstva. Češko predsedstvo je opisalo uh, svežen za podnebne spremembe kot nekaj smešnega. Češko predsedstvo uh, prav tako spominja na eh, obnovitveni načrt za gospodarstvo kot nekakr spominja na komunistične čase. Eh, prve izjave o gazi pa je bilo potrebno preklicati čez nekaj eh, ur. Eh, to, kar potrebujemo, je vodstvo. In to, kar zdaj vidim, mi kaže, da čim prej, bomo, čim prej bomo imeli stalnega predsednika sveta, bolje bo. Kajti le na ta način bomo lahko zagotovili varnost v Evropi, vodstvo v svetu in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 Pri reševanju krize z Ukrajino so potrebni pomembni koraki. Imamo pa kronični problem, ki je temelj tega, to je jasno. In tukaj se lahko vrnemo k ruskim ambicijam. Vpliv želijo iz, razširiti v Srednjo Evropo in Evropska unija mora poskrbeti za to, da bo Ukrajina še naprej imela našo pozornost. Kajti ne more biti tako, da bi Ukrajina še naprej imela te nepregledne gospodarske strukture in te prijateljske cene. To bo namreč pomenilo, da bo Ukrajina stalno odvisna od Rusije. K prednostim nalogam češkega predsedstva sodi energetska varnost, pa tudi krepitev partnerstva na vzhodu. Najpomembnejši vidik pa mora biti, da se Ukrajini pomaga, da hitro uvede tržne cene in da se to v dolgoročnih pogodbah tudi izposluje. Poleg tega pa bi morali v Kijev izvajati pritisk za to, da bi te nepregledne gospodarske strukture bile končno razjasnene, kaj ti to ni ravno v pomoč pri zgraditvi pravne države. Le močan pritisk od zunaj za Ukrajino in pa aktivno sodelovanje lahko vodi do tega, da, bo kratkoroč, da bodo kratkoročni in pogosto osebni interesi opuščeni in da bi se s tem znebili prave odvisnosti od Rusije in pa pravno drža, da bi uvedli pravno državo brez posod prisotne korupcije. Če Ukrajina sama ne bo ustvarila reda, potem mi kot EU ne moremo storiti nič proti Rusom, ki vedno bolj ostro nastopajo. Osko sodelovanje z, med Evropsko unijo in Ukrajino je treba okrepiti, okrepiti sedaj, v tem trenutku, ko plinska kriza raste. V okviru Evropske unije moramo izvajati pritisk, če tega ne bomo storili, potem pa je bilo prekinjeno. Gospod, eh, moram reči, da sem eh, Eh, zgrožen eh, na eh, tem, ko ste rekli, da je Lizbona, Lizbonska pogodba slabša od pogodbe iz Nice. In dejstvo je, da morate resni, resno razmišljati o tem, da omaknete to pripombo, ki je bila izrečena danes tukaj. In potrebujemo To prav gotovo eh, potrebujemo v izogib problemov, ki eh, eh, nas lahko preplavijo, finančno krizo in tudi vojne v številnih regijah. In sicer je, mora to biti uprite Evrope na podlagi skupnih vrednot. In potrebujemo multilateralizem in tudi enakost eh, spolov in eh, tako, da bodo tako moški kot ženske sodelovali pri uresničevanju teh nalog. In zato morate odložiti svoje konservativne poglede za šest mesecev, eh, drugače bomo neprestano soočeni s temi pogledi. In potrebujemo tudi jasno pogodbo do jeseni leta letos. Vaši komentarji danes eh, tukaj pa so to nalogo otežili. In, eh, Dejstvo je, da vas sicer ne bo podprla večina evropejcev. Gospod Buzve. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod eh, premijer, gospod predsednik komisije, čestitke predvsem gospodu predsedniku vlade prevzemu predsedstva. Prav tako pa čestitam za težka, vendar uspešna prva dva tedna vašega predsedstva. Razumem, kar je predsednik dejal glede narodne identitete, ki smo jo eh, tako zelo zavezano gradili v vzhodnji Evropi. Rad bi tukaj upozoril na nekaj, kar je ključnega pomena za teh šest mesecev, namreč tretji energetski svežen. Ta svežen kot prvo govori o enotnem energetskem trgu, o skupni evropski agenciji, ki združuje evropske energetske regulatore, o skupnih investicijah, skratka govori o integraciji, z drugimi besedami o energetski solidarnosti, govori o varni oskrbi z energijo. Kot drugo, tretji energetski paket eh, je tudi nekaj, kar predstavlja liberalizacijo pravičnega dostopa do omrežja, skratka enotni trg. In to vedno pomeni kaj? Pomeni niže stroške, nižji, nižjo škodo za okolje in cenejšo energijo za potrošnike, tudi za gospodarstvo, kar nam lahko pomaga tudi pri eh, boju proti eh, sedanji krizi. Tretja zadeva v tem svežnju pa so pravična pravila delovanja in sodelovanja z državami izven EU, torej možnost zagotavljanja transporta preko tretjih držav. V kontekstu vzhodnega partnerstva in vzhodne razsežnosti Unije ima ta tretji svežen tudi pomen. Vsaka od treh prioritet vašega predsedstva je energetika, gospodarstvo, vzhodna razsežnost, podsod tukaj je lahko ravno energetski svežen koristen. Govornika je predsedujoča prekinila. Okay tudi jaz želim pozdraviti češko predsedstvo in med tem predsedovanjem bo prišlo do povečanja brezposelnosti in eh, veliko težavnih situacij in prav je da Pretekli teden je predsednik Klaus predlagal nekaj rešitev, rekel je, da je potrebno zmanjšati eh, naše ambicije, ko gre za podnebno politiko ali pa ko gre za socialno politiko. S tem se ne strinjam. Mislim, da je to povsem napačen pristop. Če želimo ohraniti konkurenčnost v bodoče, bomo morali vlagati v moderne podnebne eh, tehnologije oziroma eh, okoljske te tehnologije potrebujemo dolgoročno eh, družbeno stabilnost in eh, politiko na tem področju. Enako velja za socialno politiko nasploh, kjer bodo veljali eh, pošteni delovni pogoji, enaka obravnava delovcev, ki bo vključevala tudi okoljsko razsežnost. To ne pomeni manj rasti, ampak več vzdržne rasti v bodoče in ko prebiramo program v zvezi z družinsko politiko, eh, potem gre za staromodno politiko, ki jo opažamo. Moderna politika na tem področju pa pomeni enake odgovornosti, ko gre za vzgajanje otrok, enake odgovornosti, enako porazdeljene med ženskami in moškimi. Gospod, hvala. Gospod Anderson. Gospa Levaj. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, kot članica iz Bolgarije pozdravljam eh, to, da je češko predsedstvo eh, vključilo tudi energetiko med svoje prioritete. In dan danes so številne države pokazale, da so pravzaprav talke tega spora med Ukrajino in Rusijo. In tu je več kot 60 tisoč gospodinstv, ki ni dobilo plina in se ni moglo ogrevati varnosti in potrebno je pomagati državljanov in Bolgarija je edina država Evropske unije, ki nima alternativnih eh, verov oskrbe in uh, energetskih verov. In ko rečem, da ni mogoče dopuščati, da bodo evropski državljani plačevali ceno za te igrice eh, in sicer, ko se uporabljajo energetski veri kot orodje, potrebujemo evropsko energetsko politiko in eh, edina alternativa je, da izboljšamo, edina možnost je, da izboljšamo Eh, svoje eh, pristope eh, in imeti skupne energetske projekte Evropske unije in izogibati se sedajni praksi bilateralnih sporazumov. Prav tako bi rada verjela, da bo kmalo možno priti do skupnih zmogljivosti v Evropi v okviru skupnih projektov med državami članicami. In v tem kontekstu pozdravljam češko predsedstvo in tudi dejstvo, da so ugotovili eh, prave eh, prioritete in eh, zgolj celovito celovit pristop, ki bo upošteval priložnosti tako za članice kot za članice v regiji, lahko zagotovijo premostitev krize, taka kot je kriza na področju plina in zauzemati se moramo za to, kar je najbolje za Evropsko unijo in energetska politika in potrebe na tem področju je bolj potrebna kot dajkoli, zato eh, torej eh, pozdravljam češko predsedstvo. Eh, gospa Leva, eno minuto. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod premije, gospod predsednik. Ko se oziramo k češkemu predsedstvu, vidimo, kaj jih vodi in kaj je njihovo glavno vodilo. E, zasledovati moramo tudi cilje energetske stabilnosti in eh, hkrati postaviti v spredje tudi evropskega državljana in nameniti vso dožno pozornost, vse tisto, kar neposredno vpliva na eh, naše državljane in eh, okrepiti moramo, konsolidirati moramo solidarnost in eh, nuditi enake možnosti okrepiti politike tudi, politiko tudi do manjšin. In ko govorimo o državljanih v Evropski uniji, jih moramo tudi v večji meri pritegniti k sodelovanju, kajti pravzaprav efektivnega dejanskega sodelovanja je premalo. To, zato je še posebej pomembno, da tudi pogledamo, kakšna je vloga izobraževanja. Hvala lepa.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

potrebno eh, bi bilo, da se Češka eh, republika začne s tem ukvarjati že prej, decembra. Eh, hkrati pa naj se dotaknem še na kratko kitajskega problema. Kitajci, ki ne spoštujejo pravil svetovne trgovine in prakse na tem področju in naprimer proizvodnja na določenih področjih in eh, Evropa je odprta do te trgovine, vendar pa še vedno čakamo, eh, da, eh, da bo Kitajska začela odprirati svoje trge za naše proizvode in upam, da bomo pri tem uspešni čestitam vam tudi k eh, predstavitvi vašega programa, dobrega programa za Evropa, Evropo pa tudi vašo osebno ulogo. In eh, leta 2003 vemo, da je bila situacija eh, drugačna. Zato vam čestitamo in upamo, da se bodo tudi vaši kolegi za opredelili za enak pristop in da boste ratificirali pogodbo. Lizbonsko pogodbo. Upam torej, da bo to podprto, čeprav se morda predsednik Klaus z vami ne bo več pogovarjal. Hvala lepa, hvala za vaš prispevek. Razmere finančne razmere v luči finančne krize ali pa eh, tudi Lizbonska ratifikacija, ki eh, bodo med glavnimi prioritetami. Pa tudi Evropa mora biti prioriteta in potrebno je imeti nekaj bolj celovitega in tudi biti bolj proaktivn v zvezi s temi vprašanji. Ni dovolj zgolj nekaj, o, nekaj obljubljati in mladi potrebujejo varnost. Eh, zlasti, eh, če prihaja do težav, zato ker ni mogoče eh, premagovati teh gospodarskih težav. Potem je tu grožnja brezposelnosti in to jih dela, pravzaprav strah jih je takega razvoja in prihaja tudi do sporov na dnevni vsak dan. Ja, Žal ste bili prekinjeni, morali smo vas prekineti. Gospod Bojus ima besedo. Start again. Bom začel znova. Eh, gospod premije, eh, Franz Kafta in Jan Palak, za mene simbolizirate vašo državo, simbolizirate svobodo, borbo za demokracijo in eh, tudi kažete na vso bolečino in potrebne žrtve v tej borbi. In prav gotovo zato lahko razumete, kar se dogaja v Gazi in razumete njihove frustracije in vse to, kar se dogaja dogaja in da boste naredili vse, kar je možno, da se eh, ti pokoli eh, nehajo. Potem gre tu za vprašanje eh, klimatskih sprememb in pa. Eh, tudi potrebne formule, preden pride do konference v eh, Kebenhavnu. Eh, tu so predlogi tega parlamenta in nove priložnosti za državljane eh, in sicer, ko bo vse to prehajalo neovirano prek meja, tudi na področju zdravja in medicinskih ved in eh, vključno tudi z duševnim znanjem, eh, duševnim zdravjem. In eh, Vem, da želite še naprej pospeševati te reforme, ne le v vaši državi, temveč tudi po Evropi. In, uh, Eh, junija meseca, ko bomo pripravili ta sporazum na področju duševnega zdravja za Evropo, boste morali zagotoviti, da bo to tudi na vašem dnevnem redu, da bo šlo eh, da se bo to še naprej spodbujalo. To je namenjeno tistim ljudem v naši skupnosti, ki so eh, ranljivi in potrebujejo vso našo podporo, tako da podpiramo vaša prezadevanja. Hvala lepa hvala naj začnem s tem da spomnim na sestanek v krkonošah pred enajstimi leti na češko poljski meji to je bilo srečanje obeh opozicij in eh, to sta organizirala solidarnost v, na poljskem in na češkem češka je prva država iz eh, te srednje evrope ki prevzema predsedstvo češka na čelu Evropske unije eh, je država, ki deluje v dediščini boja proti železni zavezi. In tukaj podpiram intelektualno političen pogum češega predsedstva. Številne prioritete zadevajo seveda tudi in zahtevajo gratifikacijo izbonske pogodbe in pa krepitev skupne zunanje politike. Zelo pomembna naloga je tudi priprava strategije čezatlantskih odnosov po izvolitvi novega ameriškega predsednika. Ob koncu eh, vam eh, pa želim tudi hiter, hitro ozdravitev. Pre, govornik je bil prekinjen, besedo ima gospod Petele. Češko predsedstvo je izrazilo pripravljenost, da posreduje v zastoju pogajanj pri vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Dovolite mi, gospod predsednik, da vas pri tem spomnim, da mora vsaka kandidatka predložiti verodostojne dokumente. če dokumenti niso verodostojni jo je treba na to opozoriti. v primeru hrvaške je hrvaška v zemljevidih vrisala mejo ki pa je sporna. E, v dokumentih ni navedla da je ta in ta del meje sporen ampak preprosto vrisala je mejo tako kot jo sama vidi. E, tak dokument seveda ne more biti verodostojen ker pač Eh, zadeva spor med dvema državama ki se bo reševal na drugem mestu. to je bilateralni spor med dvema državama sicer prijateljskima državama z odličnim sodelovanjem pa vendar spor ki ga bomo nekje drugje reševali. torej želel bi jo na to opozoriti da ne gre za kaprico slovenije ko opozarja da dokumenti hrvaške niso verodostojni ampak da gre za dolžnost držav članic da opozorijo kandidatko da mora predložiti dokumente ki ustrezajo standardom evropske unije in kakšna je možna rešitev veliko predlogov je že bilo jaz verjamem da bo češko predsedstvo eh, poskušalo prav tako poiskati ustrezen predlog morda je rešitev ta da jo da hrvaška predloži eh, eh, sklep vlade in parlamenta v katerem jasno piše da so te meje orientacijske provizorične ali kakorkoli že ustrezni izraz pač ki jasno pove da so meje začasne in da niso še določene. na ta način bi po mojem mnenju počasi prišli naprej in omogočili da bi hrvaška čim prej vstopila v evropsko unijo kar je tudi interes slovenije. na koncu mi dovolite da vam zaželim veliko uspeha pri eh, vodenju sveta evropske unije. hvala. Na mesto gospoda Petreta je govoril gospod Brejc, besedo pa ima gospod Farber. Snesla se na glavo predsedi radi kritika, ja se umiselne ne psidam. V Česki... Hvala lepa. Številni ste kritizirali našega predsednika, vendar eh, se ne morem pridružiti tem glasovom. V češki zgodovini oziroma v čeških bajkah imamo ponavadi kralja, ki je modr, Eh, vendar pa ne želi vsega razumeti. Ampak mislim, da danes eh, temu ni tako. Kljub temu pa menim, da bo predsednik vsekakor storil to, kar je obljubil, eh, prijatelja sva že več kot 20 let in članstvo v Evropski uniji je res nekaj, kar mu je omogočilo osebno rast, tako da držimo pesti. Verjamem pa, da Kljub vsemu gre za mojo državo in zato temu tudi moram verjeti. Hvala lepa, besedo ima gospa Pleštinska, dve minuti. Spoštovani kolegi, spoštovani prijatelji, gospod eh, predsednik, na začetku naj izrazim zadovoljstvo nad tem, da je Češka republika na samem začetku svojega predsedovanja odpravila oziroma zavrnila dvome v to, da bo nova mala država članica sposobna voditi delo Evropske unije. Češko predsedstvo je uspešno eh, se odzvalo na gospodarsko krizo in tudi na prekinitev dobav plina. Eh, naša država prej ima več kot 90 odstotkov plina iz Rusije in skupaj z Bolgarijo smo v najbolj težavnih razmerah in zato se zahvaljujem za osebno zauzemanje predsednika vlade Topolaneka za reševanje spora med Ukrajino in Rusijo. Gospod premije, Slovaška še vedno nima plina in zato še vedno potrebujemo vašo aktivno pomoč. Evropa potrebuje skupno energetsko politiko, da na ta način izboljša svoje pogajalsko izhodišče češko predsedstvo mora rešiti ta politični konflikt med Ukrajino in Rusijo in mislim, da je prišel čas, da se česa naučimo od teh dogodkov. Pomembno je, da identificiramo tiste področja, eh, na katerih je Evropska unija odvisna od Rusije, prav tako pa tista, na katerih je Rusija odvisna od Evropske unije. Odnosi z Rusijo so pomembni, vendar pa ne moremo sprejemati tega, da Rusija uporablja plin kot politično orožje. Čim prej moramo rešiti vprašanje, Eh, diverzifikacije energetskih eh, virov in zgraditi tudi plinovod Nabuko. Gospod eh, premijer, Slovaška se nahaja v edinstvenem položaju in mislim, da zato tudi razumete strateško odločitev za ponovni zagon naše jedrske centrale. Mislim, da imamo še vedno velike rezerve pri izvajanju načela svobodnega gibanja. Osebi na to tudi pozdravljam moto Evropske, češkega predsedstva Evropa brez meja in zato uh, upam, da bo to čimprej tudi se uveljavilo. Hvala lepa, besedo ima gospod uh, Koterec, ena minuta. Spoštovani gospod predsednik vlade, kot bivši sodržavljan vas pozdravljam tukaj v Evropskem parlamentu in vam želim vse dobro pri izvajanju vaših nalog. Vaše tri prioritete dejansko nastavljajo probleme Evropske unije, ampak mislim, da eh, ne smemo pozabiti tudi na socialne vidike, ki so tako pomembni za večino evropskih državljanov. Ko je Slovaška vstopila v euroobmoče, eh, sem bil pričel temu, da ste za to, da se evropske države še bolj povezujejo. Bi pa Eh, prav tako zelo pozdravil dejstvo, če bi lahko prispevali k ratifikaciji Lizbonske pogodbe v Češki republiki. Brez tega boste vaše tri prioritete, ki ste jih tukaj orisali, težko izvajali. Če želite biti ključni akter, če Evropska Evropija želi biti ključni akter na svetovni sceni, moramo eh, to storiti. Prav tako je potrebno zagotoviti pomembno eh, stopnjo udeležbe na evropskih volitvah. In govornik je bil prekinjen. Kar veliko kolegov je prosilo za besedo v okviru postopka Catch the Eye. Časa nam je tako ali tako že zmanjkalo. E, besedo bom dala le petim govornikom, začne pa gospod Kelem. Gospod predsednik vlade, ali bi vam izrazil iskreno estonsko podporo vašemu predsedstvu? E, Krepitev konkurenčnosti je najboljša rešitev za gospodarsko krizo, eh, prav tako pa je potrebno eh, do konca izpolniti štiri temeljne sloboščine. V polni meri podpiram vašo naklonjenost razvoju vzhodnega partnerstva. Zdaj razumemo, kako pomembno je, da vključimo države kot sta Ukrajina ali Gruzija v območje vladavine prava in demokratične odgovornosti. Lani septembra je Evropski parlament predlagal, da se 23. avgust razglasi za dan spomina na žrtve komunizma in nacizma. Upamo, da boste vseh 27 držav članic lahko prepričali, da začenši z naslednjim avgustom uradno zabeležijo ta datum. Prav tako je potrebna skupna evropska ocena zločinov storjenih pod komunizmom. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Tikao. Ena minuta, zgolj ena minuta. Hvala lepa. Evropski državljani pričakujejo od evropskih institucij, da jih zaščitijo pred takšnimi krizami, s kakršnimi se zdaj soočamo in da izboljšajo kakovost njihovih življenj. Načrt za gospodarski razvoj Evropske unije, okrepljena energetska učinkovitost in varna energetska oskrba, to so prioritete za naše državljanje in zato češko predsedstvo pozivam da kljub prihajajočim evropskim volitvam moramo pokazati, da imamo politično voljo, vizijo in zavezo, ki jo imamo do naših državljanov, da bomo prišli tudi do dogovora v prvem branju o glede direktive o krepitvi energetske učinkovitosti. Zagotavljam vam tudi, da bosta Evropski parlament skupaj s komisijo eh, izkazala vso podporo pri sprejemanju tega dokumenta. Prav tako menim, da mora to biti eden od pomembnih rezultatov eh, češnjega pretjetstva. Hvala lepa, gospa Tikao. Besedo pa ima gospod Macakis, ena minuta. Glede na traumatično izkušnjo ruskega komunizma v preteklosti je vaša država zdaj šla v drug ekstrem in se je popolnoma zavezala ZDA. To kaže ne le vaš odnos do Lizbonske pogodbe, ampak tudi odločitev vaše vlade, da boste namestili ameriške rakete na vašem ozemlju. Eh, verno sledite ameriški administraciji ob tem, da evropski mir na ta način spodkopavate. To je nespremljivo in sumljivo. Gospod eh, premije, vaša država je članica Evropske unije, ne pa ZDA in zato se mora vaša vlada tudi ustrezno obnašati. Države sateliti ZDA nimajo mesta v Evropski uniji, zato se morate odločiti, EU ali ZDA, ne morete pa imeti obojega. Hvala lepa. Što, Hvala lepa, gospod Macakis. E, mir v dvorani, lepo prosim. Besedo ima gospod Petrovski. Ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod premije, dame in gospodje. Češko predsedstvo kot prvo po številnih e, letih ni vključila mrtve evro ustave v svoje prioritete, to je zdaj v obliki Lizbonske pogodbe. E, to mislim, da nas navdaja z optimizmom, kajti to opreveda do e, večje demokratičnosti in manj enoumja v Evropi. Češko predsedstvo se je opredelilo do najpomembnejših problemov v tej fazi, se pravi konflikt v Gazi in pa varno skrba z energijo najprej naj se ne bi bili vključili v ukrajinsko ruski spor ampak vendarle se je to dotaknilo številnih eh, držav članic in premijer topolanek se je odločil za posredovanje jasno je da šest mesec, v šestih mesecih to predsedstvo ne bo uspelo doseči vseh svojih ciljev ampak že prva dva tedna kažeta na to da je to predsedstvo lahko uspešno eh, kljub določenim kasandričnim napovedim eh, nekaterih evropskih politikov predsedujoča je prekinila govornika. Zadnji pa ima besedo, besedo gospod Tovanov. Mir v dvorani še enkrat, prosim. Gospod Stojanov ima besedo. Gospod Stojanov. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ravno kar sem slišal, da v Bruslju pod češkim predsedstvom poteka nek dogodek, kjer je moja država prikazana kot turško stranišče in to je nedopustno in zato ustrajam na tem, da se ta podoba takoj odstrani in da odgovorna oseba za to tudi prevzame vso odgovornost. Če se to ne bo zgodilo, bomo s kolegi primorani to storiti sami. Predsednica je prekinila govornika. S tem smo končali z eh, postopkom CashDI. Besedo ima v imenu sveta predsednik vlade Topolanek. Slovo. Hvala lepa za besedo. No, ob začetku svojih zaključnih pripomb bi se vam najprej rad zahvalil za vsa mnenja, ki so bila izražena v tem zboru. To je bilo zelo, prija, to je bil zelo prijazen sprejem, bolj kot sem ga pričakoval. In kot predsedujoči svetu vam zagotavljam, da bom vse čas tesno sodeloval s parlamentom in komisijo. Prva dva tedna sta pokazala, da je stalno, vsakodnevno, intenzivno vodenje dialoga ne le z gospodom Barozom, ampak s celotno komisijo nekaj, kar nam zagotavlja to, da vodimo usklajen proces in da vsi govorimo v en glas, ko gre za vsakodnevno reševanje akutnih problemov. Zato se zahvaljujem predsedniku Barozu za to res tesno sodelovanje. Preden sem prišel sem, sem si obljubil, da ne bom zbijal šal in vendar pa mislim, da boste razumeli eno od eh, šal, ki sem jo skušal tukaj povedati, pa nekako mi ni uspelo. Ma bom poskusil še enkrat in morda bo, eh, ste konec koncev tudi Nemci to razumeli. Lizbonska pogodba je lahko eh, neka mantra, ampak to moramo razumeti kot eh, nek način doseganja ciljev, ne pa cilj sam po sebi. To je način, kako doseči bolje, boljše delovanje Evropske unije. Nikakor pa Lizbonska pogodba ne more biti nekaj, kar bi se eh, lahko pravno zavezujoče izvajalo, kajti vsaka država ima svoja lastna pravila, po katerih eh, dosega oziroma izpolni ratifikacijo. S podpisom te pogodbe nisem dejal, da lahko kakorkoli vplivam na odločitve obeh domov češkega parlamenta prav tako ne moremo kakorkoli prejudicirati odločitve irskih voljivcev, nekako ne moremo pogodbe usiljevati na ljudi. Strinjam se, da je ta pogodba v tem trenutku potrebna, jo potrebujemo, kajti vsekakor bi olajšala samo delovanje Evropske unije. Ampak ne bi več eh, govoril o tem, mislim, da smo o tem povedali in slišali že dovolj. Rad bi se navezal na nekaj, kar je dejal Churchill. Mislim, da to zelo jasno kaže na to, kar se bo eh, dogajalo. Churchill je dejal, jutri ne sme in ne more priti do krize, kajti moj eh, dnevnik, moj rokovnik je že ves poln. Mislim, da to, kar se je dogajalo v zadnjih dveh tednih, kaže, da smo svoje prioritete dobro zastavili, da smo se dobro pripravili kajti začeli smo se ukvarjati s problemi že sredi decembra, ko je teklo še francosko eh, predsedstvo. Opravičujem se vsem eh, poslancem, da vam ne bom uspel odgovoriti na vsa vaša vprašanja, eh, bi pa se rad odzval na splošno na vprašanja, ki so bila tukaj izpostavljena. Vprašanja trgovanja za ljudmi, nedovoljenimi drogami, otroci in tako naprej. Kar zadeva to problematiko, v Evropskem parlamentu poteka razprava, kar zadeva ravnovesje med svobodo in varnostjo. Podobna razprava poteka tudi pri nas, v naši domovini. S tem skušam povedati, da je v teku zakonodajni postopek, kar zadeva preprečevanje trgovanja za ljudmi in ta postopek želimo pospešiti. Prav tako poteka široka razprava, kar zadeva Nabuko. Ampak zavedati se moramo, da bo Nabuko le dopolnilo in ne bo popolnoma nadomestilo ostalih tranzitnih poti. To bo možno le, če se bomo osredotočili tudi na alternativne vire. Kolega Želenec je jasno povedal, da gre tukaj za geopolitičen problem in če Ukrajini ne bomo dali možnosti, da se uspešno sooči s svojimi notranjimi problemi, če ne bomo uspeli uspešno vplivati na delovanje ključnih akterjev na trgu s plinom, potem v celotni igri lahko izgubimo Ukrajino. In to vsekakor predstavlja geopolitični problem in lahko le špekuliramo o tem, kaj ta kriza pomeni. Ali to pomeni da se bodo cene dvignile, ali to pomeni, da bo še večji pritisk na izgradnjo plinovoda Severni tok, ali je to nek način, kako preprečiti Ukrajini, da bi se še naprej spogledovala z Zahodom. Vsekakor je to problem, eh, ki je kompleksen, ki ga ni možno rešiti na kratki rok. Če se smemo odzvati tudi na vprašanje o tem, ali naj postane Evropa bolj liberalna ali bolj socialna, tukaj se bom še enkrat poskusil v šali. Po mojem mnenju bi, bi morala biti Evropa liberalno-konzervativna in obljubim vam, da je bila to zadnja šala iz mojih ust, ki ste jo danes slišali. Evropske gospodarstva, eh, kar zadeva evro, eh, Tukaj sem že povedal, da bo Češka republika kaj k malu tudi objavila nameravan datum pristopa k evroobmočju in sicer 1. novembra 2009 bomo objavili ta datum. Vsekakor čestitemo svojim slovaškim kolegom in partnerjem za sprejem evra, zdaj pa bomo morali pač počekati, kako se bodo razmere razvijali nadalje, kar zadeva rast in stabilnost, kar zadeva tudi izpolnitev vseh zahtev. Bojim se, da bi neka omilitev pravil in omejitev, ki si jih je eh, postavila Evropa, eh, tukaj lahko nevarna. In pomembno je, da se teh pravil držimo. Potem Naslednja točka. Vsekakor bomo ustrajali na spoštovanju direktiv o državni pomoči in ohranjanju konkurenčnosti. Pravila je treba spoštovati tako v dobrih kot v slabih časih in eh, to je nekaj, kar je neizpodbitno. Dovolite še pripombo o Evropi brez meja. Ja, to je slogan, ki pa ima praktično tri pomene. V gospodarskem pomenu o, gre za odpravo omejitev, ki jih e, še vedno imamo na notranjem trgu. E, pomen je tudi nekoliko bolj intelektualen, se pravi odprava omejitev in ovir v glavah evropejcev in pa tudi odprava zunanjih omejitev, torej odprava protekcionizma, eh, sprostitev globalnega gospodarstva, kajti to je vsekakor zelo pomemben inštrument, preko katerega upamo, da se bomo lahko uspešno soočali s problemi globalnega eh, finančno-gospodarske, globalne finančno-gospodarske krize in da bomo lahko tudi dosegli zaključke, ki so bili sprejeti v Washingtonu. Še beseda o nečem, kar mi je osebno zelo blizu. Václav Havel je žal v bolnišnici in je zelo resno bolan. On je tista oseba, ki je postala simbol naših eh, pred in po novembrskih usmeritev. On je bil prva oseba, prvi češki državljan, ki je imel govor v Evropskem parlamentu in v imenu vseh, mu želim čimprejšno ozdravitev. Par reakcij zelo konkretnih. Še eno ali dve besedi, da se odzovem na prispevke nekaterih poslancev, kajti zaskrbljenost, eh, ki je bila Eh, izražena, lahko bi navedel celo pet ali šest primerov v zadnjih 15 letih, ko se je pojavljalo zelo veliko problemov v državah, ki so, imela, ki so predsedovale in kljub temu so bile uspešne. In naprimer, ko se je sprejemalo mastrijsko pogodbo, ko je bilo veliko problemov v Belgiji ali pa notranja politična kriza, ki se je dogajala v času sprejemanja Amsterdamske pogodbe, Amsterdamske pogodbe med nemškim predsedovanjem in eh, gospod Šredor je imel veliko problemov. In potem spet, ko se je sprejemal evro med španskim predsedovanjem, eh, ko se je eh, španski predsednik Jose Aznar srečeval s številnimi problemi. Skratka, tako da notranji češki problemi nimajo nobenega vpliva na naše predsedovanje. In eh, dejstvo je, da eh, stvari ni mogoče voditi samo na eh, liniji zelenih, konservativnih linij ali kako drugače. Želimo, da ob sodelovanju z Evropsko komisijo začnemo tudi z novo razpravo o možnostih, o tveganjih eh, in drugem na energetskem eh, področju. Eh, želimo tudi odstraniti nekatere tabuje. In to je eden od ciljev naške, našega foruma. Potem glede Ukrajine, Slovaška in Bolgarija sta se srečali z ogromnimi problemi, glede na to, da, v meri, da sta v največji meri odvisni od dobav uh, od uh, tam. In tu so tudi proizvodne zmogljivosti in ostalo situacija je izjemno uh, težka. In uh, stalno smo tudi v kontaktu. Uh, tako da eh, lahko samo upim, upamo, da bo prišlo do razrešitve in eh, da, bo, eh, do, da bodo dobave plina zadostne. Zato potrebujemo nekaj veliko bolj učinkovitega ob podpori Evropske komisije in eh, skupaj s, ob sodelovanju s češkim eh, predsedovanjem. Poiskati moramo tudi nove instrumente premagovanja težav in eh, tu so tudi različne tehnologije, ki so v rabi. O Balkanu ni bilo povedanega veliko čeprav so bili tu nekateri problemi in gospod Peterle ve eh, in eh, pozna probleme eh, Slovenije in Hrvaške, ko gre za deblokiranje nekaterih problemov v tej fazi, tudi to je pomemben problem in vse to že vpliva na te pogovore oziroma ta pogajanja. In eh, o tem se pogovarjam z obemi predsedniki, kakor tudi z eh, ministerskim eh, predsednikom, tako da bi prispevali k razrešitvi tega menjega problema med Slovenijo in Hrvaško. Še veliko več bi želel povedati, vendar vas ne bi več zadrževal. In uh, Eh, upam, da boste sedaj lahko nadaljevali eh, z vašo razpravo. Še zadnja beseda. Cenimo možnost eh, da postanemo člani skupnosti narodov, ki temelji na teh vrednotah in teh temeljih, ki so tudi naše vrednote od leta 1989. In veliko čast nam je tudi, da smo sedaj predsedujoči v Evropski uniji in eh, tisti, ki so bili leta 1989 eh, bili veliko mlajši eh, ali pa si niso, niso mogli niti sanjati, da bo nekoč prišlo do te možnosti in da lahko vsi sodeluj, sodelujemo v prosti razpravi. In ravno ta možnost, da se tako pogovarjamo, da tako razpravljamo svobodno, eh, da bomo lahko nadaljevali, kot je rekel Masarik, demokracija je enako eh, pogovor, dialog. In eh, tem, povsem odprti smo do takega svobodnega dialoga in najlepša hvala in veselim se že naslednjega srečanja z vami. Hvala lepa. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Sedaj pa dajem besedo eh, predsedniku Evropske komisije, gospodu Barozu. Ja gospa predsedujoča, gospod predsedujoči eh, svetu, eh, spoštovane poslanke in poslanci. Eh, moram reči, da me je spodbudilo to skupno razumevanje izzivov pred nami in tudi podpori, ki je bila izkazana češkemu predsedstvu in moramo sodelovati konstruktivno v čim boljšem duhu s češkimi prijatelji. Njihov uspeh bo tudi tudi evropski uspeh. In to je tudi zadnje predsedovanje pred evropskimi parlamentarnimi volitvami, eh, zato eh, menim, da je zelo pomembno, da v naslednjih mesecih pokažemo, kako relevantne so naše institucije za dobrobit, solidarnost, blagostanje naših državljanov. Pomembno je, po mojem mišljenju, da komuniciramo, tega ne morajo delati samo evropske institucije ali naše članice, potrebno je to eh, narediti skupaj v pravnem duhu partnerstva in sodelovanja. Zato bo na, bodo naslednji meseci zelo pomembni za, tako za prihodnost Evrope, kot tudi za spoštovanje do naših institucij po celi Evropi. Tu, eh, Zastavljena so mu bila nekatera neposredna vprašanja, zlasti v zvezi z energetiko. Res je, potrebno bo ponovno preučiti direktivo, ki se nanaša na energetiko in na eh, plin. Eh, eh, pregled je, en pregled je že bil opravljen lani, tu so sedaj predlogi in potrebno je te predloge posredovati parlamentu čim prej. Res je, potrebujemo še več solidarnosti in večji napredek na energetskem področju in to je bil tudi cilj tega energetskega pregleda, ki je bil že eh, pripravljen pravzaprav relativno zgodaj in nedavno tega. Zato bi skoristil še enkrat to priložnost in rekel vsem članicam in vsem institucijam, da morajo postati še bolj dejavne in eh, tudi poiskati ustrezne mehanizme pri, skazo, eh, pri Eh, tej energetski solidarnosti. Eh, tu so tudi energetska učinkovitost in vse tisto, eh, vsi povezovalni faktorji za to, da bo teh 5 milijard evrov namenjenih temu cilju. In zato pozivam parlament in češko predsedovanje, da to izvedejo oziroma uresničijo čim preje. Res je, to gospodarsko pre prenovo mora spremljati tudi zelo zelena eh, rast. Eh, na mizi že imamo predloge, katerih cilj so, je izkoriščanje strukturnih skladov v ta namen. Sklade potrebujemo, da bi dosegli energetsko učinkovitost in tudi te energetske povezave. In prek koordiniranja nacionalnih eh, spodbojevalnih programov bomo, oziroma projektov bomo to potem privedli tudi k uspešnemu zaključku dovolite, da tudi rečem, da je premagovanje te gospodarske, gospodarske krize in umeščanje Evrope nazaj na pot vzdržne rasti pomeni tudi upoštevanje enakih možnosti. E, tako udeležba moških in žensk je pot, eh, potrebna, zato da lahko tudi bolje povežamo družinsko in poklicno življenje. Potem besedica o Lizbonski pogodbi, ki, o kateri ste mnogi govorili. Potrebujemo jo bolj kot kdajkoli ratificirati, jo morajo vse članice. Res je, spoštovati moramo v polni meri nacionalne ratifikacijske procese, vendar ko neka država enkrat eh, popiše, podpiše pogodbo, se na ta način svečano zaveže k njenimu izvajanju. Many of you spoke about the... Mnogi ste govorili o češkem predsedstvu in mislim, da ste nekateri rekli, naprimer gospod Brok in nekateri drugi, da dejstvo, da je sedaj češko predsedovanje že samo po sebi zelo pomemben dogodek e, in e, neka bivša e, država Varšavskega pakta sedaj prevzema odgovornost vodenja sveta Evropske unije. Samo pomislite, kako velik dosežek to to je po vseh teh letih po pacu železne zavese. In eh, tu imamo predsedujočega oziroma eh, premijeja Topolaneka in ostale, ki eh, so sedaj prevzeli to odgovornost. In v polni meri vam zaupam. Lani sem eh, imel izkušnjo med eh, portugalskim predsedovanjem, eh, ko sem bil na meji med Češko republiko, Polsko in Nemčijo in tam doživel čustven čustven odziv gospoda eh, Topa eh, Laneka. Popreje je eh, bil, bila tu meja, sedaj pa je postalo mesto prostega pretoka, prostega gibanja med vsemi temi državami. Na to je potrebno biti ponosen, zato sem resnično prepričan, da je pomembno braniti naše vrednote in tudi, da naredimo vse, da zagotovimo uspeh tega predsedovanja. Kajti to je za Češko republiko, ki je majhna republika, velik eh, uspeh. Vendar Češka republika ni majhna eh, država, celo ne v evropskih razmerah. Uh in včasih eh, mogoče na tak način izražamo eh, nek eh, kompleks manj vrednosti, če govorimo o kakšni državi kot o majhni državi. Nekateri eh, ustanovitelji, naprimer Polon Rispak, eh, so rekli, v Evropski uniji ni več velikih a, ali majhnih držav. Vse države so, če tako želite, eh, so take, vendar nekatere tega še niso opazile, tako je dejal. In ko pogledamo naprimer na preostanek sveta in ko eh, vidimo naprimer ameriško eh, silo eh, z vsemi svojimi zmogljivostmi. Ali pa če pogledamo na geografske razsežnosti Rusije, Kitajske, Indije, povejte mi, eh, katera država je velika država potem v Evropski uniji. Nobena ni velika, vse so velike z vidika dostojanstva in eh, vse imajo, uživajo povsem enako dostojanstvo. Če želimo biti veliki v, v svetu, potem moramo delovati skupaj, se posluževati in eh, v eh, polni meri izkoristiti eh, vse naše eh, ustanove. Zato potrebujemo Lizbonsko pogodbo, skupne cilje, močne institucije in naj zaželim češkemu predsedstvu vse dobro. hvala gospod predsednik eh, s tem smo pri kraju naše razprave ki je bila mnogo daljša vendar je bila zelo zanimiva